prosim oglasite zdaj, če ne, potem lahko nadaljujemo z drugo točko. Zapisnik prejšnje seje ste prejeli, če boste do konca sestanka danes sporočili kakšne spremembe, jih bomo vnesli, sicer pa bo zapisnik veljal za sprejetega. Potem pa moja sporočila. Kot vedno se današnje zasedanje prenaša po spletu danes in jutri. Imamo tolmačenje v vse jezike, razen švedsko, eh, estonsko, litvansko, latvijsko in malteško. Vsi ostali jeziki so na voljo. Četrta točka dnevnega reda. Gre za razprave v nazočnosti sveta in komisije. Imamo novo predsedstvo sveta, belgijsko predsedstvo in z nami so danes trije ministri, ki se nam bodo predstavili. Najprej ministrica za kulturo, audiovizualno področje zdravje in enake možnosti francoske skupnosti v Belgiji. Upam, da sem vse prav povedala, kajti pri Belgiji so stvari nekoliko komplicirane. Belgija je federalna urejena država in zato so tukaj zastopane različne skupnosti. E, ministrica Lananova je pristojna za kulturo in audiovizualno politiko in lahko povem, da je pri nas v obravnavi kar nekaj pomembnih poročil. Gospa San, uh, Sanchez obravnava uh, kulturno industrijo, potem je tu poročilo gospe Trüppel o Evropejani. Poročilo je sicer že zaključeno, vendar pa ga svet še obravnava in svet se mora poskrbiti potruditi za to, da bo Evropana dobila tako obliko, kot si jo želimo. Zato potrebujemo več denarja. Uh, Ravno tako zato potrebujemo več možnosti pridobivanja sponzorjev in eh, vse to so stvari, ki eh, jih morajo posamezne države urediti na svojem dvorišču. Potem pa je tu še sporočilo komisije v zvezi s eh, kinematografijo in zaščito audiovizualne dediščine in pa še Eh, znak dediščine, to obravnava gospa Pajedeli, ki upam, da se nam bo še pridružila in eh, prejšnji teden na zadnjem zasedanju našega odbora smo imeli zelo vročo razpravo o tej temi in zato upam, da bomo na koncu imeli skupen pristop in da se naše stališče ne bo bistveno razlikovalo od stališča sveta. Morda pa nam bo ministrica tudi predstavila mnenje sveta v zvezi s to temo. Zdaj predlagam, da damo ministrici 15 minut za to, da pove nekaj o svojem delovnem področju. Potem pa bodo sledila vprašanja in odgovori do 16. Sledila pa bo predstavitev naslednjega ministra in potem eh, na enak način do konca. Eh, prosim kolege in kolegice, da zastavljajo vprašanja v zvezi samo s tistimi temami, ki jih bo ministrica omenila, kaj ti sledita še predstavitvi dveh drugih ministrov. Torej, gospa ministrica, imate besedo. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, veliko veselje mi je, da sem danes lahko tu z vami, zato da se pogovorimo o prednostnih nalogah belgijskega predsedstva. V prihodnih šestih mesecih se bomo zauzemali za te teme. Vsi dobro poznamo in cenimo dinamiko vašega odbora. Prepričana sem, da bomo zelo plodno sodelovali. Dovolite mi, da najprej povdarim, da tako sama kot moja ekipa v času predsedovanja želimo nadaljevati z izmenjavo mnen skupaj z vami tudi o bolj specifičnih temah. Preden pa se bolj natančno lotim prednostnih nalog belgijskega predsedstva, bi vam rada še nekaj povedala. Seveda smo pri nas še vedno v fazi pogajanj, kajti nova zvezdna vlada še ni bila vzpostavljena, ampak na kljub temu bo Belgija storila vse za to, da se belgijsko predsedstvo vzpostavi tako dobro, da bomo izpolnili vse tisto, kar od nas pričakujete. Audiovizualno področje je seveda v pristojnosti skupnosti. Vendar vam lahko zagotovim, da rezultat nedavnih volitev v Belgiji nikakor ne bo negativno vplival na naše delovanje na tem področju. Sicer sama zastopam francosko skupnost v Belgiji in sem ministrica za audiovizualno in drugo področje za francosko skupnost, vendar bomo izvajali belgijski program, ki smo ga spostavili v tesnem sodelovanju tudi s kolegi iz flamske in nemško govoreče skupnosti. Stiki med našimi upravami stalno potekajo, moram reči, da so res izvrstni. Če se sedaj lotim še prednostnih nalog belgijskega predsedstva na področju kulture in avtovizualnih storitev. Program smo spostavili skupaj z našimi partnerji iz Trija, s Španjo in z Mačarsko. Šlo je pravzaprav za veliko čast, kajti mi smo tisti, ki prvi izvajamo Lizbonsko pogodbo. Naj pozdravim tudi zvrstno delo, ki ga je opravila kolegica Angeles González Sinde v zadnjih šestih mesecih. Mislim, da je to delo dobra podlaga za nadaljne delo. Gospod in gospodje, belgijsko predsedstvo ima štiri prednostne naloge na področju kulture. Najprej tu strategija Evropska unija 2020. V okviru te strategije bomo povdarili kreativno in kulturno industrijo, izpostavili bomo tudi povezavo med kulturo in inovacijami. Kulturne industrije in kreativne industrije so priznane kot bistven element na področju inovacij. Belgijsko predsedstvo si želi doseči tu velik napredek in vzpostaviti takšno okolje, v katerem bosta obe industriji lahko v največji možni meri izkoristili svoj potencial. Kot piše tudi v zeleni knjigi, sprostimo potencial kulturne in kreativne industrije. To zeleno knjigo je leta aprila 2010 objavila tudi komisija. In v tej knjigi piše, da je treba res ponuditi specifično podporo temu sektorju in spodbujati kulturo kot neko gonilno silo kreativnosti. Po eni strani bomo morali pokazati, da inovacije igrajo zelo pomembno vlogo tudi pri nadaljem razvoju kulturnega sektorja in da kultura predstavlja dodaten adut tudi na področju inovacij. To pa se veže tako na gospodarstvo kot tudi na socialno področje. To je podlaga, na kateri bomo delali. Želimo si tudi oblikovati nove programe za kulturno industrijo, za kreativno industrijo, za audiovizualno področje. Predvsem bomo posvetili pozornost mikropodjetjem, malim in srednje velikim podjetjem, ki zagotavljajo kulturno raznolikost. Ta podjetja prav tako igrajo odločilno vlogo pri razvoju kulturnega in kreativnega sektorja. Gospe in gospodje, V zvezi s tem bomo v Bruslju 8. in 9. septembra organizirali tudi srečanje, na katerega vas vabim. Tam bomo razmišljali o tem, kakšne so povezave med inovacijami, kreativnostjo in kulturo. Poleg tega je druga prednostna naloga belgijskega predsedstva ta, da se ugotovi, kakšno vlogo lahko odigra kultura v boju proti revščini in socialni izključenosti. Leto 2010 je bilo leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Zato smo si želeli to še toliko bolj povdariti. Namreč kultura igra neko prečno vlogo. Poleg tega lahko kultura na tem področju igra zelo veliko vlogo. Bistvenega pomena pa je, da se kulturna dimenzija vključi tudi v nacionalne in evropske politike boja proti revščini in socialni izključenosti. Belgijsko predsedstvo bo odboru za kulturne zadeve po zasedanju 15. julija predstavilo tudi osnutek sklepov sveta v zvezi s to tematiko. Gre za pobudo belgijskega predsedstva. Ta pobuda nam je res močno pri srcu. Želimo si namreč najti ravnotežje med tremi velikimi dimenzijami kulture in sicer gospodarsko dimenzijo, državljansko dimenzijo in socialno kohezijo. Poleg tega bomo organizirali srečanje na to temo in sicer 18. in 19. oktobra v Bruslju. Govorili bomo o tem, kakšno ulogo lahko odigrajo javne knjižnice. Z njimi se bomo v času predsedstva predvsej ukvarjali. Organizirali bomo tudi konferenco Digitalna Evropa in javne knjižnice. Ta konferenca bo potekala v Bruslju 20. in 21. septembra. Tretja prednostna naloga na področju evropske kulturne agende pa je sledeča. Belgijsko predsedstvo bo do konca izpeljalo oceno delovnega načrta za obdobje 2008-2010, v katerem smo govorili o kulturi. Sprejeli bomo tudi nov delovni program za obdobje po letu 2010. Z veliko mero pozornosti smo prebrali tudi poročilo vseh 26 držav članic. Upoštevali smo tudi trenutni delovni program. Ugotovili smo, da se vsi zauzemajo za to, da se še naprej uporablja odprta metoda usklajevanja na področju kulture. Čeprav je res, da je treba tako metodo še izboljšati, kajti le na tak način bomo lahko v celoti izkoristili dosežene rezultate. Nov delovni program bo moral vsebovati tudi bolj operativne cilje na omejenih področjih, ki jih bomo tudi lažje in bolje opredelili. Poleg tega bomo morali povezati vse tiste platforme, kjer sodelujejo civilne družbe, skupine strokovnjakov. Belgijsko predsedstvo je tisto, ki bo izpostavilo prednostne naloge v tem novem delovnem programu. Ta program pa bo opredeljen tudi skladno s prednostnimi nalogami strategije 20. Seveda bomo nadaljevali tudi z razpravami, ki so se začele že v času španskega predsedovanja. Svet bo podal tudi predlog sklepa za vzpostavitev znaka evropske dediščine. Z veliko miro veselja bo predsedstvo sodelovalo s poročevalko Paljadeli, kajti želimo si, da bi čim hitreje sklenili sporazume med obima institucijama. Namen te pobude je in v teh težkih časih ne smemo na to pozabiti ta, da se približamo evropskim državljanom. Zato bomo 9. decembra v Bružu organizirali konferenco, na kateri bomo razpravljali o tem, kako vzpostaviti evropsko strategijo na področju dediščine. Gospod in gospodje, sedaj pa še par besed o audiovizualnem področju. Naj vam predstavim prednostne naloge belgijskega predsedstva v zvezi s tem. V prvi vrsti bomo kot predsedstvo začeli razmišljati o podpornih mehanizmih za evropsko kinematografijo. To je pomemben kulturni izziv. Evropska kinematografija je pravzaprav najboljši odraz na vse naše kulturne raznolikosti. Kulturno raznolikost pa lahko zagotovimo samo z ustrezno javno podporo. Poleg tega je treba spodbujati evropska dela. Prav zaradi tega bomo že od samega začetka predsedovanja storili ogromno v zvezi s tem. 5. in 6. julija smo že organizirali srečanje, na katerem smo razmišljali o tem, kako lahko spodbujamo evropski film, kako zagotoviti čim večjo razširjenost tega filma, kajti želimo si, da bi v Evropi prevladala kulturna raznolikost. To srečanje je bilo organizirano zato ker želimo zagotoviti nek evropski pristop na tem področju. Več kot 150 strokovnjakov je sodelovalo na tem srečanju tako predstavnikov institucij kot drugih strokovnjakov, ki so si izmenjali mnenja o številnih vprašanjih. Prvo vprašanje, ali potrebujemo javna sredstva v vseh fazah snemanja filma, distribucije filma in tako naprej. Potem, kako bi lahko so obstoj različnih virov financiranja prispeval k trajnostnemu razvoju kinematografije v Evropi, ki bi bila konkurenčna in ki bi prispevala k kulturni raznolikosti. Razprava se bo nadaljevala na ravni sveta ministrov. Želeli smo si, da bi neformalno srečanje ministrov za audiovizualno področje, ki bo potekalo 8. oktobra v Bruslju, bila tista priložnost, na kateri bi si prvikrat izmenjali mnenje o tej temi tudi na ravni sveta. Potem drugo pomembno področje na področju audiovizualnih storitev je vprašanje digitaliziranja. Predsedstvo se bo zauzemalo za to, da se ohrani kinematografska in digitalna dediščina. V zvezi s tem bomo pripravili tudi sklepe sveta. Predsedstvo želi svet opozoriti tudi na to, kaj vse potrebujemo za to, da se ta strategija in politika izvajata na evropski nacionalni ravni. Želimo namreč podpreti vse tiste kinematografe, ki želijo preiti na digitalno projekcijo. V Gondu bo 13. in 14. oktobra potekala tudi konferenca na temo digitalizacije. Poleg tega bodo 18. novembra ministri razpravljali o tej temi, predvsem o kulturnih in audiovizualnih vidikih evropske digitalne agende. Pomembno se nam zdi predvsem to, da bi tudi svet obravnaval to vprašanje. Razprava o teh pomembnih temah ne sme ostati zaprta in omejena izključno na formacijo ministrov za telekomunikacije. Potem, v digitalnem obdobju je treba omeniti seveda tudi Evropejano in druge digitalne knjižnice. Predsedstvo se bo s tem ukvarjalo. Poleg tega pa se bomo ukvarjali tudi s številnimi izzivi, ki jih prinaša dolgoročno ohranjanje digitalne, kulturne in audiovizualne dediščine. Predsedstvo bo 19. novembra organiziralo tudi srečanje med svetom in svetom modracev, za katerega je zadolžena komisija. Želimo namreč oblikovati priporočila, kako pospešiti digitalizacijo, kako izboljšati dostop na spletu in kako razširiti kulturna dela. Gospe in gospodje, sami veste, da nas čaka ogromno dela. Pred zaključkom tega uvoda pa bi rada vseeno podarila še nekaj stvari, ki se nam zdijo v tem trenutku zelo pomembne. Že prej sem povedala, da si belgijsko predsedstvo želi predvsem to, da se organizira razprava o digitalni agendi tudi znotraj sveta. Predvsem želimo to temo spraviti na odprto ne smemo se o tem pogovarjati za zaprtimi vrata, vrati. Področje kulture in audiovizualnih storitev ne smemo več obravnavati za zaprtimi vrati. Povezati jih je treba tudi z drugimi smermi, kajti le na tak način bomo izkoristili celoten potencial. Skupaj z evropskimi kolegi smo se pogovarjali tudi o strategiji Evropa 2020. Vsi smo prepričani, da je treba kulturo vključiti v to strategijo. Pri tem je treba upoštevati pomen tega sektorja, ko gre za gospodarski razvoj in za ustvarjanje novih delovnih mest. Predsednica vašega odbora, gospa Doris Pak, je to povdarila tudi v svojem izjemnem in opaznem govoru, ki ga je podala na forumu predstavnikov industrije marca v času španskega predsedovanja. Takrat ste podarili, da je treba kulturo vključiti v strategijo EU 2020 in da kulture ne smemo vključiti samo v kulturno dimenzijo te strategije, temveč tudi v vse ostale dimenzije. Ne smemo dopustiti, da bi kdorkoli marginaliziral področje kulture. Enako velja tudi za strategijo Evropske unije na področju inovacij. Že prej sem povedala, da bo belgijsko predsedstvo posebno pozornost posvetilo tudi povezavi med kreativnostjo, kulturo, audiovizualnimi storitvami in tudi konkurenčnostjo. Poleg tega je treba vzpostaviti tesno sodelovanje tudi z vsemi strokovnjaki za področje mladine v svetu. Kreativnost, kultura, vse to je zelo pomembno. Oblikovati je treba celostno evropsko strategijo, zato, da bomo več vlagali v mladino, v mobilnost. 19. maja ste tudi sami sprejeli resolucijo na to temo. Moj kolega Pascal Smet, ki je zadolžen za področje mladine, bo predstavil tudi osnutek sklepov sveta o dostopu mladih do kulture. Popolnoma logično je, da z njim tesno sodelujemo. Ne smemo pa pozabiti tudi na pomen kulture v zunanjih odnosih Evropske unije. Gospa Pak je organizirala zelo zanimivo okroglo mizo na to temo 23. junija. Takrat ste vsi zelo jasno pokazali, kako velik interes imate za to vprašanje. Namreč kultura bi morala biti veliko bolj upoštevana tudi na področju zunanjih odnosov in o tem bomo govorili 18. novembra tudi na svetu. Poleg tega bomo še pred tem datumom na vrhu v New Yorku za tisočletje govorili o tej temi. Mislim, da bo ta vrh tudi izvrstna priložnost, ki bi jo morali izkoristiti za to, da končno vključimo tudi kulturno dimenzijo v doseganje razvojnih ciljev tisočletja. Gospa predsednica, gospe in gospodje, najlepša hvala za vašo pozornost. Prepričana sem, da nam bo skupaj uspelo, da nam boste pomagali pri predsedovanju in upam, da bo belgijsko predsedstvo uspešno. Ob izhodu iz dvorane boste našli tudi seznam prireditev belgijskega predsedstva upam, da vas bom srečala na vseh teh prireditvah. Moram reči, da res že komaj čakam tudi na vaše pripombe, na vaše zamisli. Tako da najlepša hvala za pozornost. Merci, madame, hvala, hvala, gospa ministrica. Hvala, gospa ministrica. Res je, da moramo tudi mi prispevati k vašemu delu. Mislim, da smo sedaj vsi pripravljeni. Kot veste, je situacija precej zapletena. Dobro pa je, da belgijsko predsedovanje seveda poteka v tem času. Tudi konferenca bo verjetno za nas zaradi tega lažje dostopna in če mene slučajno ne bo tam, bodo tam moji kolegi, gospod Šmit in tudi drugi, ki jih resnično zanimajo vse te teme. Kdaj bodo potekale vse te prireditve? Boste izvedeli, če boste ob izhodu iz dvorane vzeli seznam. No, ne. Äh, ja. Dan habe ich äh, einige Wortmeldungen. Kar nekaj vas je prosilo za besedo v času vašega predsedovanja bomo končno glasovali o poročilu galo o avtorskih pravicah. Upam, da bomo izglasovali to poročilo in upam, da bo to poročilo tudi služilo kot izhodiščna točka za nadaljno zaščito avtorskih pravic pravic. Zanima me, kakšno je vaše stališče v zvezi s tem. Namreč številni, tudi iz drugih političnih skupin, ne razumemo, zakaj tega ni možno storiti. Ko gre za avtorske pravice, ne gre samo za zaščito kinematografije in drugih področji, temveč je treba zaščititi tudi avtorska dela, ki so dostopna na spletu. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Canecki, to ne sodi v resor naše ministrice. Zato je odgovoren drug minister, ki se bo verjetno predstavil pred odborom jutri eh, ali pa odborom eh, jutri. Eh, Juri, torej gospa ministrica bo sama pojasnila, kdo je za to pristojen. Gospa Badija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila belgijskemu predsedstvu in ministrici za kulturo in audiovizualne medije za predstavitev prioritete belgijskega predsedstva. Rada bi se ji zahvalila tudi za prijazne besede, ki jih je namenila delu španske ministrice. Strinjam se z vsem tem, kar je dejala. Izpostavila pa bi dve vprašanji, ki se mi zdita pomembni in to je zelena knjiga o Eh, kulturnih zadevah, o kulturni industriji v odboru ITRE niso upoštevali tega sektorja kulturnih industrij, zato je treba tesno sodelovati z odborom indust za industrije, da bi upoštevali tudi gospodarski vidik te vrste industrije. Imam pa še eno vprašanje in to je kulturna razsežnost zunanih odnosov Evropske unije. To vprašanje se mi zdi zelo pomembno in tudi zanimivo in zato bi vas rada vprašala, če predvidevati, da, bi visoka, da je visoka predstavnica Cathy Ashton vključila v svoje delo tudi kulturni vidik in zanima me, kako bomo sodelovali in povezovali uh, ta dva področja, torej kulturo z unanimi odnosi, kaj ti v njenem dosneju tega nisem zasledila. Hvala lepa. Še kavada. Gospod Kavada. Merci, euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej ena pripomba, potem pa še dve vprašanji. Najprej pripomba, gospa Lanan. Moram reči, da številni poslanci in poslanke in sam sodim med njih, nima kakšnih bojazni zaradi belgijske politične krize. Številne države poznajo takšne krize. Najprvi, ki ne pozna take krize, vrže kamen. Vemo, da so belgijske vlade vedno bile proevropske, tako da nas res ni treba biti strah. Mislim, da tudi lahko računamo na dobro opravljeno delo. Toliko glede zagotovili in samo toliko, da vas nekoliko pomirim. Še dve vprašanji imam, precej enostavni. Prvo vprašanje se nanaša na kinematografijo, to ste omenjali. Sam sem eden izmed tistih, ki meni na podlagi dolgih izkušenj, da bi bilo dobro imeti Evropski sklad za kinematografijo. Pa nimam v mislih nacionalnih skladov, ki gre včasih za neke nacionalne pobude ali pa za sklade ki jih vzpostavlja predvsem zaradi davčnih vprašanj. Vendar se mi zdi, da je kultura edini način, kako stvarem dati vsebino. Pomembno je, da bi se morali bolj ukvarjati tudi z razvojem digitalnih del. Zato, gospa, vas sprašujem še nekaj. Namreč zdi se mi zelo pomembno, da bi v času vašega predsedovanja vaša kulturna tradicija je res zelo močna, pa naj se gre za slikarstvo, arhitekturo, kinematografijo, stripe, glasbo, ne bom našteval. Zdi se mi, da je prišel pravzaprav trenutek, ko bi morali imeti posebno proračunsko vrstico, ki bi bila namenjena oblikovanju vsebin. S tem bomo zagotovili tudi trajnost digitalne industrije. Uh, Mislim, da je treba zagotoviti večje število kanalov, preko katerih bi se stvari lahko financirale. Pred eh, nekaj desetletji smo v Evropi vse svoje sile osredotočili v kabel. In takrat je bilo to edino možno in mislim, da to ni privedlo do dobrih rezultatov. Sicer je res eh, področje digitalne industrije zelo privlačno in zanimivo, vendar bi morali poskrbeti za to, da razvijamo tudi nadaljne vsebine na področju digitalne industrije. Kaj ti na področju digitalne industrije je težko zagotoviti intelektualno, kulturno trajnost z neko jasno vsebino. Hvala. Če kaj vede? Madame Paljereli. Hvala, gospa Parjareli. Pa ime poli sindomi. E, Herome. Najlepša hvala, kratka bom. Zelo me veseli, da kultura, čeprav ne dobiva ustreznih sredstev, predstavlja zelo pomembno orodje za parlament, za svet in tudi za predsedstva sveta. Zelo pomembno je, da to povdarimo in očitno tako špansko kot belgijsko predsedstvo eh, se zelo zanimata za vprašanja povezana z evropsko dediščino, kulturno dediščino. Tukaj bomo naredili vse, kar je v naši moči, da izpostavimo nekaj, kar je bilo pred dnevi omenjeno tudi strani belgijskega predsedstva. Namreč, da moramo nadaljevati s tem delom z velikim zagonom, da moramo spodbujati evropsko dediščino. Vse to ima zelo pozitivno konotacijo. Gre za našo dediščino, ki je pravzaprav eh, simbol zahodne civilizacije in kulture. Belgijsko predsedstvo se je zelo dinamično lotilo vprašanja eh, promocije kulturne dediščine in zelo bi bila vesela, če bi tekom belgijskega predsedstva se nadaljevalo so odločanje eh, kajti mislim, da tukaj lahko damo velik prispevek in da lahko svetu pokažemo bolj dinamično Evropo, kulturno Evropo, ki pa se je v preteklosti morda preveč osredotočala na gospodarstvo. Zdaj imamo priložnost spodbujati kulturo. Hvala. Najlepša hvala. Pa vozicne. Gospa Evet, najlepša hvala predsedujoča, gospa ministrica. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Tukaj v odboru smo vsi zelo veseli, da ste ponovno poudarili, da želite eh, spodbujati in da imate na vrhu dnevnega reda tudi kulturno razsežnost na digitalni agendi. In Eh, tukaj bi se osredotočila na digitalno dividendo. Verjetno bo komisija v drugi polovici leta predložila predlog v zvezi s tem in vsi vemo, da ravno na področju kulture še vedno obstajajo velike težave tako za eh, ponudnike programov, ki bodo morali izprazniti frekvence, ravno tako pa je tudi veliko govora o Eh, možnih interferencah zaradi brezžičnih komunikacij in tukaj eh, bi izrekla prošno belgijskemu predsedstvu, da tudi ko gre za digitalno dividendo, v veliki meri upošteva kulturno razsežnost in da podpirate tudi naš odbor, ki si zelo prizadeva za to, da bi tukaj dali prave podarke in da ne bi vsega prepustili zgolj gospodarski politiki. Mislim, da ravno na tem področju, ki je trenutno zelo aktualno, je to zelo pomembno in vsi bi bili zelo veseli podpore predsedstva sveta. Najlepša hvala. Naslednja oziroma zadnja kolegica je gospa Kalpeč. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa ministrica, najlepša hvala za to vsebinsko predstavitev. Eh, hogy ez így elhangzott. Eh, Pár vprašanj, nekaj pripomb. Z velikim veseljem sem prisluhnila vašemu uvodnemu govoru, vendar bi vseeno želela, da navedete nekaj primerov, kako boste izpolnili vse obljube. Govorili ste o majhnih in srednje velikih podjetjih, o mikropodjetjih, ki delujejo na področju kulture. Do neke mere so ta podjetja res lahko tista, ki zagotavljajo raznolikost. S tem se strinjam in se mi zdi tudi zelo pomembno. Vendar vas vseeno sprašujem, na katerih področjih boste dajali prednost malim in srednje velikim podjetjem? Najlepša hvala, kolega Biski. Najlepša hvala, predsednica. Imam posebno vprašanje, ki je povezano z digitalizacijo kinematografije. Zelo me veseli, da je kinematografija deležna tolikšne pozornosti. Eh, vidim pa tudi, da obstajajo nasprotujoče si težnje, kar zadeva kinematografijo. Z digitalizacijo ima vsak svojo kamero, eh, snema svoje filme, snema svoje fotografije brez kakršnih koli omejitev. Eh, vendar pa kakovost ni taka, kot bi si želeli in rad bi videl, da bi upoštevali kakovost eh, kinematografske produkcije in profesionalnost. Tukaj se stvari spreminjajo in eh, določene stvari je mogoče opaziti. Uh, In eh, ugotavljam, da pri določenih eh, filmih oziroma pri določenih televizijskih oddajah prihaja do velike površnosti, kar zdeva filmski jezik. To je eh, težnja, ki jo opazam in zelo vesel bi bi, če bi se tudi glede tega izrekli, če bi sprejeli stališče. Namreč, kar zadeva kakovost, si moramo prizadevati za ohranjanje kakovosti. E, ne gre pa za to, da bi moral biti e, film nek estetski olimp. E, tega nikdar nisem podpiral, ampak določeno kakovost igre, kamere in tako naprej, to pa že. Hvala. S tem so bila, mislim, da zastavljena vsa vprašanja gospe Lanan. Gospa ministrica, imate besedo. Euh, euh, hvala lepa, gospa predsednica. Najlepša hvala vsem članicam in članom odbora za izkazano zanimanje za področje, za katerega sem pristojna v moji državi. Danes pa seveda tu zastopam svet. Večina vprašanj se je nanašala na to frustracijo, ki jo občutimo vi kot poslanci in tudi mi na področju kulture in audiovizualnih storitev. To so namreč področja, ki jim ne namenjamo dovolj pozornosti, jih ne izpostavljamo dovolj. Ko se pogovarjamo s kolegi, ki so pristojni za druga področja, vsi sicer pravijo, da je kultura prednostna naloga, vendar se je treba včasih res močno boriti za to, da dobimo dodatna finančna sredstva, da se sploh kulturna vprašanja uvrstijo tudi v druga zakonodajna besedila. To so stvari, na katere smo pravzaprav že navajeni. Enako velja tudi za delo, ki se opravlja na evropski ravni pri strategiji EU 2020 lahko gotovimo, da kultura kot taka ni posebej obravnavana. Kultura se sicer omenja na določenih mestih, kjer se je uspela pretihotapiti skozi vrata, vendar se mi zdi, da bi morali na številnih področjih kulturi namenjati veliko več pozornosti. Tako da bi vsi mi morali na vseh ravneh poskrbeti za to, da bi se kulturo več omenjalo. Biti moramo ambiciozni in skupaj poskrbeti za to, da bi tudi kultura bila bolj povdarjena in izpostavljena. In sicer v vseh evropskih politikah. Res je, da je način, kako ustrezno opozoriti nas, kako vzbuditi zanimanje, kako stvari spraviti skozi. Govorili smo že o zeleni knjigi o industrijskih storitvah. Gre za zeleno knjigo o kulturnih in kreativnih industrijah. Mislim, da bi morali tudi v okviru te zelene knjige bolj povdariti pomen kulture, kako lahko kultura prispeva k razvoju regij, k razvoju držav dokler ne bomo uspeli jasno posredovati določenim osebam tega sporočila, bomo nažalost vedno prezrti. Zdi se mi tudi, da bomo morali biti res zelo skrbni. Namreč pokazati bo treba velik interes za kulturno, kreativno industrijo pet milijonov oseb v Evropi dela na tem področju, to pris, oni prispevajo potem dva odstotka k BDP-ju v evropski ravni. Poleg tega se rast podjetij na področju kulture razvija veliko hitreje kot ostalih podjetij. Kultura bi lahko služila tudi kot nek instrument za razvoj nasploh, tudi za gospodarski razvoj, je pa kultura tudi nekaj, kar državljanom pomoča, pomaga pri uh, doseganju emancipacije. Gospa Vadija je omenila tudi kulturno razsežnost v zunanjih odnosih. Res je, da ko gre za vse dejavnosti z področja zunanjega delovanja, se predvideva tudi sprememba evropske zunanje politike. vendar bi morali tudi tisti, ki zastopajo Evropsko unijo v tujini, morali poskrbeti za to, da se vzpostavi zanimanje za kulturo, da se vzpostavi sodelovanje z drugimi državami na tistih področjih, ki so nam skupna. V Evropi imamo pravzaprav res zelo bogato kulturno raznolikost. Pravzaprav je tu kul zivavka kulturne raznolikosti. Smo tudi podpisniki konvencije UNESCO. Zauzemamo se za kulturno izražanje, za medkulturni dialog in tako naprej. Vendar, če v zunanjih odnosih osebe ne bodo poudarjale pomena kulture kot nekega sredstva za izražanje solidarnosti, za sodelovanje, potem bomo precej stvari zamudili. Omenili ste gospod Ashton, ne vem, kako ona gleda na te stvari, težko govorim v njenem imenu. V prihodnjih dneh bomo stopili v stik tudi z njenim uradom. Zanima nas namreč, kako namerava sama povdariti pomen kulture v politikah na evropski ravni. Sama skrbno spremljam to vprašanje. z državami sklepamo številne sporazume in kulturni vidik teh sporazumov je vedno pomemben in tudi prispeva k izmenjavam med posameznimi partnerji. Če nadaljujem z vprašanjem, gospod Kavada je omenil Evropski sklad za kinematografsko produkcijo. To je nekaj, kar se meni zdi res zelo zanimivo in pomembno. Res je, da bi Evropa morala odigrati pomembno vlogo na tem področju, da ne bi smeli uporabljati samo programov, ki jih imamo trenutno na voljo, da je treba izkoristiti tudi druge medije. Evropa je tista, ki bo prispevala k raznolikosti kinematografije in kulture v državah članicah. Evropska kinematografija je zelo zanimiva, ki se širi po svetu, ki kaže na to, da je stvari možno storiti tudi na drugačen način. Belgijsko predsedstvo si bo prizadevalo za to, da se na nacionalni in evropski ravni zagotovi veliko večja podpora kinematografskemu sektorju in industriji. V državah članicah se ponavadi omejujejo samo na proizvod oziroma na produkcijo posameznih filmov, pozabljajo pa na to, da je treba pustiti nekoliko bolj proste roke tudi drugim sektorjem, ki se nanašajo na filmsko industrijo. Seveda je dobro, ko je film posnet, vendar je že pred samim snemanjem prisotna neka zgodba. Zgodba se potem nadaljuje potem, ko je film že posnet. Namreč film je treba ustrezno distribuirati, ga dati na voljo drugim, omogočiti njegovo razpoznavnost. Zato pa seveda potrebujemo ustrezne sposobnosti, v nekaterih državah, tudi pri nas, ta sektor spodbujajo tudi s pomočjo davčnih olajšav, s pomočjo sredstev z regionalnih ravni. Gre za kulturne proizvode, čeprav se mi zdi ta termin nekoliko vulgaren. Vendar se mi zdi, da je vse to nujno potrebno, če želimo dejansko doseči nek cilj, če želimo proizvesti film, ki ga bomo potem lahko distribuirali in ki bo znan vsem državljanom. Treba je storiti veliko več na področju evropske kinematografije in vsak dodaten ukrep bo dobrodošel. Že prej sem povedala, da smo organizirali srečanje, na katerem smo se pogovarjali o tem, kako podpreti kinematografijo kako to podporo pridobiti ne samo z področja kulture, temveč tudi z drugih področji. Še nekaj ste omenjali in sicer v zvezi s tem, da bi morali storiti več na področju digitaliziranja politik na evropski ravni. Strinjam se s tem, kar je rekel gospod Kavada. Posvaril nam je predtem, da ne bi smeli vse pozornosti usmerjati samo na neke kanale, temveč bi morali oblikovati zelo jasno, odločno politiko in se osredotočiti tudi na to, kaj bo teklo skozi te kanale. V vašem odboru se zavedate pomena tega vprašanja. Tudi ministri za kulturo in audio vizualne storitve se ukvarjajo z vprašanjem ali so ti kulturni proizvodi vsebinsko bogati ali so vsebinsko prazni. Ne smemo se torej osredotožiti izključno na kanale, na nove tehnologije, temveč tudi na vsebino samo. Po mojem mnenju bi se morali res bolj skrbno ukvarjati tudi s tem vprašanjem. Potem je tu še vprašanje davčnih spodbud. Tudi tu je morda še nekoliko preuranjeno govoriti o tovrstnih pobudah vseeno pa bi lahko že sedaj oblikovali kakšno pot za naprej, pot, ki jo bo potem nadalje razvijala Mačarska kot naslednje predsedstvo. Gospa pa je deli z veliko, ves, veliko veseljem je, da se danes lahko srečam z vami. Veliko sem že slišala o vas, o vašem delu, o zanimanju, ki ga posvečate znaku evropske dediščine. To področje nam je resnično pri srcu in upamo, da bomo lahko skupaj z vami čim bolj proaktivno sodelovali. Želimo namreč zaključiti ta dosje, kot ste že sami povedali, gre za res pomembno zadevo za Evropo, gre za nekaj, kar bo pravzaprav označevalo pripadnost Evropi. Gre za znak, ki bo podeljen krajem in spomenikom, ki so za Evropo pomembni, ki so pomembni za evropske državljane. Res je, da na tem področju obstaja še nekaj tehničnih težav, vendar sem zelo optimistična, zato pravim, da so to manjše tehnične težave. Zdi se mi, da je vedno moč najti rešitve. Sama sem Belgika, tako da sem navajena na sklepanje kompromisov. Gospa Pak se tu smeje poleg mene, ampak zavedamo se, na kakšne države vse lahko naletimo. Trenutna poligija jasno kaže na to, ampak zaenkrat nam vsem dobro kaže. Doseganje kompromisa soglasja je za nas nekaj popolnoma običajnega in z veseljem bom prisluhnila tudi vašem, vašem stališčem. Če imate kakršne koli pripombe, so dobrodošle tudi ko gre za sodelovanje tretjih držav, ko gre za prehodne postopke. Res je, da se nekoliko otepamo tega, da bi se preveč namnožilo število krajev spomenikov, ki bi nosili tak znak. Če imate kakršne koli skrb, jo lepo posredujte belgijskemu predsedstvu, kajti to je res vprašanje, ki ga želimo zaključiti v času našega predsedovanja. Vprašali ste me, o čem se trenutno pogovarjamo, ko gre za frekvence. Na področju frekvenc je kar nekaj težav. Govorili ste o klasičnih radijskih frekvencah, kot jih sama imenujem. Gospod Kavada je omenjal tudi kanale. Mislim, da bomo morali biti zelo pozorni. Ohranjati je treba stike tudi z drugimi, predvsem svetom za telekomunikacije. Ne želimo, da bi prišlo do nepravične porazdelitve radiofrekvenc. Zagotavljati je treba namreč tudi svobodo izražanja v vseh državah članicah pri tem nam bo v pomoč tudi porazdelitev teh frekvenc. Je pa res, da so telekomunikacijska podjetja zelo požrešna. Tudi tu bi lahko skozi zadnja vrata lahko spravili skozi kaj, kar nam ne bi bilo všeč, vendar gre tu res za občutljiva vprašanja in mislim, da bi morali biti res zelo pozorni. Potem je pa tu še vprašanje gospe Gal Belš. Šlo je bolj za pripombe kot za vprašanja. Rekli ste, da ste zadovoljni s tem, da kulture ne bomo potiskali ob stran. Sama sem res zelo odločna, vendar tudi spoštljiva. Spoštujem razpravo, spoštujem izmenjavo mnen, podpiram takšno kulturo izmenjav, zato bom vedno omenjala kulturo, audiovizualne storitve, vsakeč, ko bom imela za to priložnost. Sama imam tokrat prvič stik z evropskimi poslanci. Res je, da sem sodelovala tudi na drugih srečanjih s političnimi skupinami, s komisijo in takrat nikoli nismo govorili o kulturnih in audiovizualnih storitvah To me je takrat res močno prizadelo. Govorili smo o gospodarski krizi, o finančnem gospodarskem upravljanju. Res je, da naše pristojnosti na prvi pogled izgledajo kot nekaj postranskega, vendar je kultura pomembna za socialno kohezijo, za osebni razvoj v boju proti revščini. Tako da tu bi nedvomno lahko storili več. Vprašali ste me tudi, kako bi si želela ukrepati. Lahko se o tem pogovorimo tudi kdaj drugič, ampak moram reči, da prihajam iz skromnega okolja, tako da je zame osebno kultura orodje, ki bi moralo biti čim bolj dostopno vsem evropskim državljanom. Danes dopoldne sem še enkrat zgrozo prisluhnila nečemu, ko sem si rekla, pa to res ni možno. Namreč danes v moji državi kar 15 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine. Eden izmed šestih otrok živi pod pragom revščine. Kot ministrici za kulturo se mi zdi to res nekaj neverjetnega, surrealističnega, sploh v našem času, sploh v državi, kot je Belgija. Vem pa, da v drugih državah poznajo podobne težave. Prepričana sem, da lahko kultura omogoči državljanom, da ponovno pridobijo dostojanstvo, da razvijajo svojo osebnost, da zacvetijo, da postanejo odgovorni, aktivni državljani, ki bodo znali ukrepati in sodelovati v družbi, čeprav to ni nekaj enostavnega. Kultura je pri tem bistvenega pomena. Tiste teme, ki so meni pomembne so prav te, ki sem jih ravno kar naštela. In to je tudi tista problematika, ki se me najbolj dotakne. Zato že več kot šest let delam na tem področju. Že več kot šest let sem namreč tudi ministrica za kulturo. Potem pa še gospod Biski. Vaše vprašanje mi je bilo res všeč, čeprav ste ga zastavili kot provokacijo, morda pa ste ga zastavili kot neko zelo resno vprašanje. Omenjali ste kakovost kulture. Uh, Omenjali ste tudi to, da smo danes v času digitalne dobe, da bi morali tudi digitalni instrumenti služiti kulturi in tako naprej. Gospod Biski, zdi se mi, da bi morali biti zelo previdni, ko govorimo o kakovosti. Če menite, da je kakovost lepo izdelano, lepo, estetsko, potem se mi zdi, da bomo težko opredelili kulturno produkcijo na tak način. Zdi se mi, da bi morali včasih nuditi podporo lepim, elitističnim, estetskim zadevam. Po drugi strani pa je pomembno, da damo priložnost državljanom, da storijo nekaj, kar morda nekateri izmed nas ne bi dojemali kot nekaj kakovostnega, se pa bodo državljani s tem na boljši način izrazili. Uh, V nekaterih državah nudijo zlasti na področju kinematografije, tudi pri nas smo vzpostavili nekaj podobnega, odbor za kinematografijo, vsi poznate pri nas brata Darden in tako naprej. Pri nas smo vzpostavili tudi sklad, katerega namen je nuditi podporo nizkoproračunskim filmom skratka manjšim filmom, manj lepim, estetsko lepim filmom, filmom, ki so manj zanimivi za določene ljudi. Vendar se mi zdi, da se s tem daje priložnost oblikovati zelo lepe filme in po drugi strani tudi filme, ki zagotovo sodijo v to celo paleto kulturnega izražanja. Hvala lepa za to provokativno vprašanje, mislim, da je bilo res zanimivo. Gospa Pak, upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja in pripombe. Še enkrat najlepša hvala za pozornost. Merci, Hvala lepa, gospa ministrica zelo ste optimistični. In to je zelo nalezljivo, zato me zelo veseli, da imamo ministrico, ki ve, kje so težave in ki tudi ni izgubila upanja, da lahko te težave premostimo. To je nalezljivo, zelo me veseli, da smo vam danes lahko prisluhnili in mislim, da bi gospa Pajadeli morala čim hitreje stopiti v stik z vami, gospa ministrica, zato da bomo dobili dober evropski znak eh, dediščine, med drugim, ampak to je zelo pomembno v tem trenutku. Eh, temu lahko dodam samo še, da vas prosim, da to, kar je eh, kolegica povedala, jemljete zelo resno. Ne gre samo za radio, gre za to, da naša. Eh, gledališča ne morejo več delovati, ker ne morejo uporabljati mikrofonov. Že danes se dogaja, da majhna gledališča, kot je moje gledališče v Srbruknu, morajo porabiti veliko denarja za to, da nastavijo mikrofone tako, da so ti še združljivi s eh, frekvenčnim spektrom. Če bo eh, ta manevrski prostor za gledališča še ožji, če bodo frekvence Eh, se še naprej podeljevale telekomunikacijskim podjetjem, ki ima že tako ali tako skoraj vse, bomo našo kulturo še zožili in ne bomo več mogli imeti koncertov v mestih, ampak bomo morali iti na podeželje, ker bi eh, samo tam še možno uporabljati mikrofone. Ta nevarnost je velika in še večja bo, če. Eh, se bo digitalna dividenda še zožila. In eh, res upam, da boste se tega resno lotili, ker gre za tisto kulturo, v kateri lahko uživajo vsi. To velja eh, tudi za velike koncerte, za koncerte šansona, za opero in tako naprej. Dobro, vse teme smo obravnavali, obravljati na dolgo. Kar zadeva tole izmenjava med gospodom Biskijom in gospod ministrico. Upam, da bomo s tem še nadaljevali v prihodnje. Hvala vam in eh, vašim sodelavcem. Upam, da bomo ostali še naprej v stikih. Eh, želim pa vam seveda vse najboljše za predsedovanje. So,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 So you haven't shown the name? Yeah. Okay, take a seat. So, wenn nun alle belgische Mitarbeiter einen Platz gefunden haben, der Minister. No, tako, upam, da so vsi sodelavci našli prosta mesta. Gospod minister je že z nami. Eh, z veseljem pozdravljam ministra za šolstvo, mladino, enake možnosti, eh, gospoda Smeta. Imamo kolegico iz vaših vrst, ampak to ne sodi na naš dnevni red. Lepo vas torej pozdravljam. Danes bomo govorili o izobraževanju, o vzgoji. To je problem, ki ga ne moramo razrešiti v šestih mesecih, ampak je to naša stalna naloga in upam, da bomo v teh šestih mesecih deležni kakšnih pobud z vaše strani? Gre za to, da nudimo izobraževanje mladim, gre za eh, napredek v primerjavi z sedanjem stanjem, za eh, poklicno izobraževanje, za eh, boljšo zaposljivost, za zniževanje števila usipnikov pod 10 odstotkov. Želimo torej, da bi šolari dlje ostajali v šolah, da bi jih več končalo šolanje. Potem je tu še politika za mlade. Tukaj ne gre samo za odpravo brezposelnosti, ampak gre tudi za to, da tistim skupinam, ki imajo slabše pogoje, kot so naprimer priseljenci, lahko nudimo boljše pogoje. Zdaj smo seveda v času gospodarske krize, kar eh, se odraža tudi v revščini in s tem povezanih vprašanjih. Eh, torej zdaj Eh, prehajamo na tisti bolj živahni mladinski del in upam, da boste tudi vi, gospod minister, v svoji mladosti kaj eh, zanimivega povedali. Um, meneer, mevrouw de voorzitter, beste parlementsleden. Najlepša hvala. Gospa predsednica, spoštovani člani in članice odbora. Če si pogledate dnevni red sveta za izobraževanje, boste tam našli dve pomembni točki. Najprej je tu ocena Köbenhanskega procesa za evropsko sodelovanje, eh, kar zadeva poklicno izobraževanje. S tem smo začeli pred približno devetimi leti v Bružu, tam je potekalo zasedanje Eh, evropskih eh, generalnih direktorjev pristojnih za poklicno izobraževanje, potem pa leto kasneje je bilo prvič vzpostavljeno sodelovanje med evropskimi ministri za izobraževanje, kar zadeva izobraževanje in izposabljanje. S tem delom smo potem nadaljevali. Razvili smo veliko novih evropskih orodij na področju izobraževanja, sposabljanja, tudi kar zdajva boljšo mobilnost, eh, boljšo preglednost. Imamo naprimer okvir kvalifikacij, evropski sistem prenosa kreditnih točk eh, in eh, to so naši najpomembnejši dosežki verjetno. Vsi veste, da smo trenutno v finančni in gospodarski krizi ki se vedno bolj razvija tudi v socialno krizo. Upam, da to ne bo postala tudi kulturna kriza, ampak eh, to pomeni, da je trenutno 80 milijonov evropejcev, ki so nizko kvalificirani ali sploh niso kvalificirani. Do leta 2020 želimo ustvariti 60 milijonov delovnih mest za eh, usposobljene delavce, kar pomeni, da se število delovnih mest za neusposobljene delavce znižalo. In to pomeni, da bo nadaljne izobraževanje in usposabljanje postalo toliko bolj pomembno. Če upoštevamo eh, strategijo za leto 2020 in Evropsko strategijo za izobraževanje in usposabljanje, eh, vidimo, da bo poklicno izobraževanje in usposabljanje, nadaljno usposabljanje igralo vedno pomembnejšo vlogo. Eh, imeli smo kar nekaj zaseden v Maastrichtu, v Bordoju in tako naprej. Eh, in vsem tem ministerskim zasedanjem bo sledilo tudi zasedanje v Bružu. Konec koncev se je tam vse skupaj začelo. In tam bomo organizirali tudi naslednjo zasedanje, kjer se bomo ozrli v prihodnost. Naslednji dan, 6. decembra, pa bomo organizirali konferenco o kakovosti in preglednosti. Uh, v zvezi z poklicnim izobraževanjem, šolami, spodbujanjem mobilnosti in uh, omogočanju oziroma spodbujanju vseživljenjskega učenja. Zelo dolg neslov konference. Ampak obravnavali bomo različne teme, kako zagotavljati kakovost, uh, prehodnost med izobraževalnimi sistemi, kako izboljšati komunikacijo. Uh, v zvezi s poklicnim usposabljanjem in izobraževanjem in tako naprej. Tam nameravamo pripraviti eh, izjavo, ki bo izšla iz te konference in v tej bomo ovrednotili celoten Kobenhavnski proces. Predvsem pa se bomo ozirali v prihodnost in eh, izrekli priporočila glede prihodnjih prednostnih nalog. Druga pomembna točka pa je sporočilo o mladih eh, v gibanju. V Madridu se je zgodilo neformalno srečanje, tam je prišlo do prve izmenjave informacij. Ministri so se pogovarjali o tem, kakšne naloge bodo pravzaprav padle na nas, kakšen bo prihodnji program, eh, kaj bo v njem vključeno, kaj ne. In eh, naša naloga je, da sedaj nadaljujemo z delom na podlagi tega sporočila. Evropska unija mora narediti marsikaj za to, da bo hitela svoje tekmece. Eh, eden od treh evropejcev od 30 eh, do 34 let eh, ima visokošolsko diplomo, medtem ko je v ZDA ta delež 40 odstotkov, na japonskem pa 50 odstotkov. Torej, tam je delež diplomantov predvsej večji. Uh, V skladu s strategijo za leto 2020 želimo zagotoviti, da bo visoko izobraževanje postalo bolj privlačno in pa da bomo zagotavljali tudi ustrezno raven kakovosti. Najti moramo ravnovesje med enakimi možnostmi za vse, po drugi strani pa želimo dosegati tudi odličnost. In to je težko doseči, vendar pa zato si bomo prizadevali. Vse to je povezano z mobilnostjo, zaposlovanjem, priznavanjem formalnega in neformalnega izobraževanja. Vse te teme bomo obravnavali tekom našega predsedstva želimo podati določene smernice, želimo organizirati neko eh, začetno razpravo, ehm, kjer bomo govorili predvsem o priporočilih in videli bomo, kako daleč bomo prišli v teh razmislekih. Seveda bo to odvisno tudi od tega, kako bodo države članice prispevale k tej razpravi in v kolikšni meri bo dose mogoče doseči konsens. Oktobra bomo organizirali veliko konferenco na temo mladi v gibanju in seveda eh, boste tja povabljeni tudi vsi vi. Konferenca bo potekala v začetku oktobra. Eh, prvič pa nameravamo sprejeti tudi priporočila sveta, kar zadeva trajnostni razvoj. Veste, da je trajnostni razvoj eh, zelo pomembna strategija. Tu nimam v mislih samo zakonodaje, ampak eh, gre predvsem za Eh, mentaliteto, način razmišljanja se mora spremeniti. Nimam v mislih indoktrinacije, ampak zelo pomembno je, da se mladi evropejci naučijo, kaj jim znanje in veščine lahko prinesejo in kako lahko na ta način prispevajo k trajnostnemu razvoju. To je ena od glavnih prinosnih nalog tudi v strategiji Evropa 2020. In to je izredno pomembno tudi, ko gre za poklicno izobraževanje, ko gre za sodelovanje. Eh, pogosto tukaj trajnostnega razvoja ne obravnavamo v zadostni meri, zato želimo sprijeti priporočila sveta v zvezi s to tematiko. Veste tudi, da je ena od eh, velikih težav v Evropi, to, da imajo otroci težave pri eh, pridobivanju pismenosti, pri eh, matematičnih veščinah. Tu našim otrokom pogosto predstavlja težave. V času francoskega predsedstva in potem pod švedskim predsedstvom so se lotili te teme in so poskušali oblikovati določene smernice. Mi želimo zdaj nadaljevati s tem delom. Eh, V Bruslju je prejšnji teden že potekalo srečanje ravno na to temo. Eh, gre pa tudi za uh, eh, vsip v prvih letih šolanja. Tukaj želimo, da bi bil delež manj kot 10 odstotkov in uh, tukaj si želimo izmenjave najboljših praks. Uh, v številnih državah članicah prihaja do zelo negativnih eh, težen. Namreč, če ljudje ne znajo brati, če nimajo ustreznega jezikovnega znanja, ne pridobijo ustreznih veščin, da bi lahko nadaljevali z izobraževanjem na višjih ravneh in tudi ne morejo stopiti na trg eh, delovne sile. To je zelo negativno in tukaj moramo eh, stvari spremeniti in nadaljevati z delom, ki se je začelo pod francoskim predsedstvom. Eh, kot rečeno, smo že organizirali prvo srečanje na to temo. In na to temo nameravamo pripraviti tudi zaključke sveta. E, še en zelo zaskrbljujoč trend, ki ga vidimo tudi v Bruslu, je, da veliko otrok, pri katerih je prišlo do zamud v šolanju in nimajo uh, Eh, ustreznih veščin. Eh, to so pogosto otroci, ki eh, prihajajo iz priseljenskih družin in naš cilj je pomagati tem otrokom, kajti sicer bodo imeli težave vse življenje, če ne bodo tega nadoknadili v zgodnjih letih. Konec koncev bo to koristilo celotni družbi, kajti če bomo zanemarjali ta del prebivalstva, bo to eh, pomenilo izgubo za celotno družbo. Potrebno se je torej lotiti priseljenskega vprašanja tudi pri izobraževanju. Pogosto gre tukaj za meste, za regije, kjer je velik delež otrok iz priseljenskih družin. Seveda smo tudi sredi leta boja proti revščini in socialni izključenosti in septembra bomo organizirali tudi konferenco na temo socialne izključenosti. Želimo pa nadaljevati z delom posodobiti Evropske univerze. Tudi tukaj je še kar nekaj težav. Imamo težave z določenimi državami, naprimer eh, med Nemčijo in Avstrijo, med eh, Francijo in eh, francosko govorečimi deli Belgije. Tukaj eh, obstajajo primankljaji, kar zadeva eh, vzajemno priznavanje in tako naprej. In tukaj želimo te primankljaje odpraviti. Kar zdiva izobraževanje, želimo torej predvsem ovrednotiti Köbenhavnski proces. To je naša glavna prednostna naloga in to je izredno pomembno za prihodnost. Osredotočili se bomo na mlade v gibanju, kot sem že omenil. Eh, tukaj sicer še ne moremo govoriti o proračunu, vendar pa bomo v prihodnjih mesecih eh, poskušali oblikovati prednostne naloge in eh, si bomo prizadevali za nadaljni napredek. Eh, če se ne bomo lotili vprašanja prihodnosti za našo mladino, ne bo prihodnosti za našo celotno družbo. In s tem se že prejšnji teden smo imeli zelo, eh, usreč, eh, zelo posrečeno uh, konvencijo, uh, ki je dobro uspela. Imeli smo predstavnike. Uh, organizacij, strokovnjakov, ki delajo z mladimi in vsi ti ljudje so govorili o zaposlovanju mladih. Sprejeli so deklaracijo, ki mislim, da ste jo tudi vi prejeli in eh, zaposlovanje mladih je izredno pomembno. Za nje je namreč eh, pomembno tudi eh, neformalno področje, prostovoljno delo in eh, naš cilj je, da bi tekom našega predsedstva pripravili tudi eh, določene sklepe, kar zadeva delo za mlade. Ne gre torej samo za formalne oblike dela, ampak tudi za neformalne, tudi te so zelo pomembne za mlade in otroke. ko govorimo o pravicah otrok, se moramo zavedati, da je glavna eh, njihova pravica pravica biti otrok. Ne gre vedno samo za izobraževanje, za formalno okolje, gre tudi za uh, igriv pristop k življenju, igriv način eh, reševanja problemov, tako da vse ni preveč resno in tudi to bomo poskušali upoštevati v naših sklepih. Trio predsedstev je vzpostavil strukturiran dialog in vzpostavili smo eh, razprave z Evropskim mladinskim forumom, s civilno družbo in eh, s tem delom bomo nadaljevali. Iz vsega tega pa upamo, da bodo izšla določena priporočila. Še ena prednostna naloga našega predsedstva so pravice otrok in mladih. Veliko dela je že bilo opravljenega, imamo Evropsko konvencijo o pravicah otrok e, in e, druge listine, vse to pa je potrebno nekako združiti. E, imamo občutek, da se dogaja marsikaj, vendar pa je treba stvari poenostaviti, izkoristiti je potrebno sinergije in eh, združevati sorodne ideje na tem področju in tudi na to temo bomo organizirali konferenco. Še en dogodek pa bo potekal v Bruslu eh, in eh, sicer gre za konferenco Mladi v Evropi, ki bo potekala 27. novembra in eh, vabljeni ste seveda tudi vi. To bo dogodek, na katerem se bodo eh, sestali številni mladi. Eh, in govorili bodo o tem, kako vključevati mlade in otroke, ko gre za Evropo. Eh, eden od, dv, eh, torej vsak drugi človek, ki živi v Bruslu, ni bil rojen v Bruslu. In eh, čez 20 let bo ta delež 7 od 10, torej 7 od 10 ljudi v Bruslu uh, Eh, ne bo rojenih v Bruslju in eh, tudi moj naglas eh, verjetno kaže, da, da sam nisem rojen v Bruslju in ta trend se bo v prihodne še nadaljeval. S tem so povezani številni izzivi in teh izzivov se bomo lotili tudi v okviru našega predsedstva. Za konec pa bomo poskušali tudi vzpostaviti eh, čim več povezav, ko gre za Eh, izobraževanje mladih. Sam sem minister za šolstvo, mladino, enake možnosti in bruselske zadeve v Belgiji. In na ta način sem eh, nekakšen minister za prihodnost, tako gledam sam na se, kaj ti eh, pravzaprav sem odgovoren za priprave za prihodnost. Sedem kolegov nas je, ki smo pristojni za izobraževanje in za mlade. Imamo torej veliko skupnega dela in zato je zelo pomembno, da se srečujemo, združujemo in da poskušamo povezati posamezna politična področja, kajti včasih se pojavljajo eh, bistvene razlike med področjem mladih in področjem izobraževanja. pri izobraževanju je pogosto govora o stvarih, ki jih mladi ne morejo početi. Medtem ko v politiki mladi govorimo o tem, kaj mladi lahko počnejo in e, te razlike je potrebno premostiti. Tega se torej lotevamo tudi v okviru našega predsedstva in upam, da vam bomo lahko k malu poročali tudi o napredku. To so torej prednostne naloge našega predsedstva. Eh, veliko zagona imamo eh, zdaj ob začetku, upam, da bomo tako tudi nadaljevali, kajti konec koncev je eh, to področje področje, ki vpliva na vse nas. Kot je povedala kolegica, smo zelo dobri pri sprejemanju kompromisov in upam, da nam bo to tukaj prišlo prav. Najlepša hvala, gospod minister. Uh, ponudili ste nam cel šopek stvari, ki ste se jih lotili. Ste del trija predsedstev in marsikaj tistega, eh, kar ste si zamislili oziroma česar se sedaj lotevate, se bo lahko nadaljevalo pod prihodnjimi predsedstvi in to je tisto, kar je dobro pri takem načinu dela, da se torej stvari po šestih mesecih ne končajo. Kar nekaj eh, vas je prosilo za besedo, zato vas lepo prosim, da ste kratki. Gospod Zver. Za besedo, gospa <clears throat> predsednica, spoštovani gospod minister. Eh, najprej hvala lepa za predstavitev eh, vaših prioritet, ki so dobra. Včasih se zdi, da so že vse pesmi zapete, da kakšno predsedstvo ne more ničesar novega dodati več k temu procesu ki poteka na evropski ravni na različnih nivojih pa vendarle lahko dobra ekipa z eh, svojo energijo inovativnostjo in kreativnostjo veliko pripomore ko poudari posamezne elemente na področju izobraževanja ali pa mladinske politike in eh, ko spremljam eh, vaše belgijske ministre imam občutek da ste vsi ne samo dobro strokovno podkovani ampak tudi da izžarevate veliko take kreativne in inovativne energije in to je dobro za evropsko izobraževanje. Eh, omenili ste proces kopenhagenski proces poklicnega izobraževanja tukaj bi morda bilo dobro včasih dati poudarek tudi ne samo poklicnemu srednjemu izobraževanju višjem srednjem izobraževanju ampak tudi srednjemu splošnemu izobraževanju imamo vrsto šol ki so splošne kot gimnazije high schools in podobne ki eh, prav tako pripravljajo mlade za trg dela in tukaj je morda eh, stopnja nezaposljivosti mladih še večja kot na področju poklicnega strokovnega izobraževanja eh, šole ponujajo več splošnih generičnih kompetenc in ki jim mladim včasih onemogočajo, da eh, takoj stopijo gladko na trg dela in jih eh, pra, praktično samo usmerijo, da nadaljujejo svoj študij na tercijalni ravni. Eh, morda bi bilo dobro tudi podariti, no tako bom začel, leta 2008 je bilo Evropsko leto, Evropsko leto interkulturnega dialoga. Takrat smo zelo veliko razpravljali o medkulturnem dialogu večjezičnosti in eh, v času nemškega predsedovanja pa tudi slovenskega in kasneje francoskega se je oblikovala ideja o eh, jezikovnem indikatorju o nekem projektu kjer bi na evropski ravni merili znanja drugega ali tretjega tujega jezika med mlado populacijo na različnih nivojih ta ideja je zelo dobra zato ker se mi zdi da en zunanji pritisk v, v, v, v, pospeši razmišljanje v nacionalnih šolskih sistemih da bolj uvajajo bolj temeljito uvajajo učenje tujih jezikov in tudi veliko bolj zgodaj to se mi zdi izjemno pomembno in morda bi ponovno eh, naredili nek razmislek o tej pozabljeni ideji uh, pa še morda za konec eno vprašanje uh, evropska komisija je eh, spodbudila oziroma predlaga eh, nekaj vodilnih pobud in med njimi je tudi youth on the move ki ste ga tudi sam omenil. Eh, to zamišlja si ga dokaj široko morda celo preširoko zato ker na mladino veže tudi nekatere stvari in programe ki ne sodijo sem ne bi bolj sodili v drugi krovni program, kot je lifelong learning recimo, ki je tudi finančno najbolj podprt, finančno je težak bolj kot vsi ostali skupaj. Ne. Eh, kakšno je vaše mnenje o tem? Ali eh, eh, bi bilo potrebno nekoliko bolj razmejiti ta dva velika krovna programa ali, ali sprejeti enostavno nekritično pobudo Evropske komisije? Hvala. Also das machen wir bestimmt nicht. <coughs> Tega verjetno ne bomo storili. Gospod Belet. Uh, well, uh, minister, uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod predsedujoči svetu, najlepša hvala za vašo predstavitev. Najprej bi vam zaželil čim več uspeha v času vašega predsedovanja. Imam kar nekaj vprašanj, ki me zanima, še posebej, ko gre za vseživljenjsko izobraževanje. V okviru Bolonje smo se odločili, da bomo dosegli 20 odstotkov izmenjav znotraj Erasmusa do leta 2020. V letošnjem šolskem letu smo dosegli 10-odstotno izmenjavo, izmenjavo, tako da smo na dobri poti. Cili se ne dosegajo sami po sebi. Zelo dobro je, da si rečemo, da želimo doseči 20-odstotno izmenjavo v izobraževalnem sektorju leta 2020. Torej, ne samo na ravni univerze. Zanima me, če boste teh 20 odstotkov omejili samo na visoko izobraževanje ali ne. In še vprašanje v zvezi s proračunom. Svet se je odločil zmanjšati proračun za 25 milijonov evrov in parlament je dejal, da gre za provokacijo, kajti če imamo projekt, In stvar, kateri se bomo posvetili v naslednjih letih, je vseživljenjsko izobraževanje in da zmanjšamo proračun, zato se mi ne zdi prav. Gospod Papa Nikolav. Gospod Burgess, hvala, da ste me podlegali in enimeroški pragmati. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala za informacije, ki ste nam jih dali. Veliko entuzijazma ste pokazali pri vašem pristopu. Vaš program je zelo veliko potezen, istočasno pa so nam sporočili, da bo v naslednjem proračunu prišlo do zmanjšanja sredstev, ko gre za mladino in izobraževanje. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. In drugo, Zanima me, kakšne srečanja in kakšne konference boste organizirali, organizirati v vašem programu predsedovanja. Boste to kombinirali s problemi, s katerimi se zavedamo vsi. To smo omenili tudi na zadnji seji našega odbora, ko smo slišali predstavnika španskega predsedstva, Zanima me, kakšno vrste eh, koordinacije bomo imeli in če boste na takšnih srečanjih oziroma konferencah predstavili predloge, rešitve za to, da bi lahko rešili probleme, ki obstajajo v državah članicah. V poročili smo omenili, in to je bilo omenjeno tudi svetu, glede mladih se na ravni držav članic ne doseže takšnega sodelovanja, kot bi si želeli. Zanima me, če pripravljate kakšne posebne programe, s katerimi bi lahko pritegnili države članice in da bi dosegli sodelovanje, ki bi bilo primerno. Razumemo seveda problem subsidiarnosti. Gospa Kočeti Badija. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila gospodu ministru za predstavitev prioritet predsedstva na področju mladih in kulture. Zanima me še posebej postopek ocenjevanja procesa iz Kebenhavna. Ena od prioritet, ki ste jih omenili, se mi zdi prvotnega pomena. Imam pa nekaj dvomov glede izvajanja vidimo, kakšne probleme je povzročil bolonski proces v državah članicah. Zato bi rada videla, da bi se naučili iz teh problemov in da bi se izognili takšnim problemom v Kebenhavškem procesu. Ugotovila sem in ne vem, če se ostali z mano strinjajo, da ko razlagam ljudem, kaj pomeni Kebenhavški proces, Moram povedati, da večina mojih drž naših državljanov ne pozna tega procesa. Zato bi rada vprašala. Pravite, da boste organizirali srečanja vsake dve leti, kjer bomo ocenjevali ta proces. Zanime, tukaj zanima, kdo bo sodeloval na teh srečanjih. Ko govorimo o bolonskem procesu, so to predstavniki univerz, tukaj pa gre za poklicno izobraževanje, gre za podjetja in izobraževalni centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Zato me zanima, kdo bo tisti, ki bo skrbel za zagon za ta proces. Menite, da bi regije tukaj lahko odigrale pomembno vlogo pri spodbujanju in zagonu kopenhavškega procesa? Najlepša hvala, gospa Nevidalova. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Slišala sem vaše besede in zelo sem zadovoljna, da ste tako entuzijastični. Ko pa sem vas poslušala, nisem slišala, kon, kakšne konkretne korake boste storili glede spodbujanja mladih. Rada bi slišala nekaj v zvezi s politiko mladih in izobraževanjem mladih, kajti ta vprašanja so zelo pomembna, kot tudi zaposlovanje mladih. To vprašanje je zelo pomembno v Evropski uniji, kajti med mladimi obstaja 20-stotna brezposelnost v Evropski uniji. Zelo pomembno je, da podpiramo poklicno izobraževanje, kajti tukaj obstaja še kar veliko vrzeli in da se ne osredotočamo vedno na univerzitetno izobraževanje, kajti potrebujemo tudi poklicno izobraževanje. Pobuda Youth on the Move mi je zelo všeč. tem v zvezi vedno skušam spodbujati novo klasifikacijo univerz, mogoče to poenostavljanje problema, s katerim se soočamo v Evropski uniji in mogoče bi se morali sredotočiti predvsem na izboljšanje kakovosti univerz, da bodo ta lahko tekmovala z drugimi znanimi svetovnimi univerzami. Torej, kaj nameravate storiti glede tega in še vprašanje, kaj boste storili za izboljšanje kakovosti evropskih univerz? Hvala lepa. Kolega Boris. Gospod Boris. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod minister, za vašo predstavitev. To ste storili zelo energično in navdušeno. Morali bi kombinirati vsa področja, ki ste jih omenili. Osredotočil pa bi se na strategijo 2020. Torej, povečati želimo udeležbo pri univerzitetnem izobraževanju in pri poklicnem izobraževanju. Ena tretjina evropskih državljanov nima nobenih poklicnih znanj. Začeli ste s postopkom, ki bi ga naslednja predsednica morala nadaljevati in zato me zanima, kaj boste storili za to, da bi izboljšali ta dva kazalnika. Boste ukrepali za to, da bi lahko uporabili sredstva iz Evropskega socialnega sklada v okviru naslednje finančne perspektive da bi ta sredstva lahko uporabili za izboljšanje poklicnega izobraževanja. Boste k temu pritegnili tudi ministre za šolstvo, da bi dosegli ta cilj, kajti koordinacija je tukaj zelo pomembna. Imamo težavo, še štiri, štiri poslanci so prosili za besedo, sedaj damo besedo gospodu ministru za deset minut, potem damo še čas za vprašanja in potem še čas za kolegom, da Odgovorim. Prosim, da ne podvajate tistega, kar smo že slišali. Torej, deset minut za odgovor in potem bomo nadaljevali. Če ne, ne bo pravično. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skušal bom odgovoriti na kratko. Strinjam se s tem, kar smo tukaj slišali. Kebenhamški proces in učenje tujih jezikov. je nekaj, kar ne moremo samo nalagati univerzam in uh, centrom za izobraževanje. Poskrbeti moramo za to, da bodo naši državljani imeli vsaj osnovno znanje tujih jezikov. To bomo upoštevali, ko bomo ocenjevali ta program. Enako se dogaja tudi z. Uh, bolonskim procesom, tega lahko kombiniramo s kebenhavškim procesom. Treba poštevati, da nismo države članice in da imamo tudi druge države, ki so deležene, imamo tudi naše socialne sogovornike in pa sindikate. Kmalo bomo imeli svet ministrov za šolstvo, prej se bomo še srečali v triju predsedstva. In oblikovati vsebino za ta svet. Želimo doseči, da bi neuradno srečanje s socialnimi sogovorniki se je osredotočalo na konkretno vprašanje, na izboljšanje koordinacije, na vsebino poklicnega izobraževanja. In da bi tudi harmonizirali diplome in pa spričevala, da bi prišlo do več izmenjav tudi na tehničnem področju. Vse to bomo vključili v ocenjevanje. Kar zadeva vključevanje regij, sam sem belgijski minister, torej sem za. Kot predsedujoči svetu pa lahko rečem, da je to odvisno od držav članic. Vsaka država članica mora sama pripraviti takšen proces. Če pa imamo federalno strukturo, kjer imajo regije pristojnosti na tem področju, potem pa seveda lahko pride do sodelovanja, s tem bodo rezultati boljši. pomembno je, da dosežemo skupno linijo med državami članicami, regijami in tako dalje, da dosežemo skupen okvir in dogovor na tem področju. Youth on the move. Na neuradnem svetu so se srečali ministri s komisijo in pregledali to vprašanje. Govorili so tudi o vseživljenjskem izobraževanju, kaj te ne gre zgolj za izobraževanje mladih, ampak tudi odraslih. Če bi Youth on the Move vključeval tudi izobraževanje odraslih, potem ne vem, kako bo stvar nadaljevala, potem bo šlo za eno in isto zadevo. Svet je tukaj izrazil zadržek in komisija bi morala to upoštevati. Če govorimo o pobudi Youth on the Move, bi morali predvsem govoriti o mladih. Vse življensko izobraževanje bo seveda pomembno, vendar pa je treba ločiti ta dva področja in počakati je treba na to, kakšen bo predlog komisije in počakati je treba to, da vidimo, kako bo komisija vključila naše zamisli. Ne gre zgolj za kakovost univerzitetnega izobraževanja, treba je govoriti tukaj tudi o poklicnem izobraževanju, o brezposelnosti med mladimi. k temu treba pritegniti tudi druge komisarje, ne samo našega. Počakati bo treba seveda na to, kar bo predlagala komisija. Sprožili bomo poglobljeno razpravo v času našega predsedovanja s komisijo. Ti cili so zelo pomembni. Strategija Evropska unija 2020. v času našega predsedovanja želimo videti prenos teh konkretnih ciljev na nacionalni ravni. Naprimer, Belgija. Belgija izpolnjuje evropske cilje. Mi bi lahko zaspali na lavorikah oziroma ostali križem rok, vendar pa je pred nami še zelo veliko dela, kajti teh ciljev nismo dosegli v vseh skupnostih. Naprimer, ko gre za priseljence, smo zelo daleč od doseženih ciljev, to je treba izboljšati. Mi izpolnjujemo evropske kazalnike, evropske cilje, če pa to ločimo na regije, na valonsko regijo in flamsko regijo, potem teh ciljev ne dosegamo. Treba je upoštevati opredelitev in pa tudi porazdelitev na regije, na različne skupnosti. Odločilnega pomena bo proračun, gre za trenutek resnice. Če bodo predsedniki vlad in držav menili, da je izobraževanje zelo pomembno in v resnici je, potem je treba od besed priti k dejanjem in to videti v konkretnem smislu. Ministri za šolstvo in kulturo so dejali v Madridu, da je treba vse te ideje videti v smislu finančnih sredstev. To seveda ni samo odvisno od ministrov za kulturo, ampak tudi od drugih ministrov. Glede na gospodarski kontekst smo omenili 20,7 milijona, ne pa 25 milijonov za leto 2011 za vseživljensko izobraževanje. Torej gre za zmanjšanje sredstev na 20,7 milijona in to pri vseh programih. Imamo administrativni proračun in vsebino tudi. Tukaj je treba upoštevati to, kar smo že dosegli, kar smo že realizirali, kar je treba še storiti. Imamo predlog, ki ga bomo skupaj preučili. in seveda zmanjšanje sredstev moramo sprejeti tudi mi na področju izobraževanja, vendar pa je treba doseči ravnovesje. In to, na to področje treba gledati kot na investicijo. Če mi kot politiki vedno znova rečemo, da je izobraževanje in šolanje pomembno in da je to osnova za vse, potem je to treba izraziti tudi v obliki proračuna in da bi več sredstev lahko uporabili za poklicno izobraževanje. Pri tem je treba ustrajati v prihodnosti. Predsedujoča je nestrpna, pravi, da moram zaključiti. Kvaliteta je zelo pomembna, to je res. Kvaliteta univerzitetnega izobraževanja. Seveda to ne velja samo za Evropo. To je vprašanje, ki ga moramo preučiti na neuradni ravni. Uvedli bomo sistem ocenjevanja evropskih univerz. Imamo veliko zagovornikov teh, tega kriterija in seveda bomo na neuradni ravni uveljavili postopoma takšen ranking evropskih univerz. Čisto na kratko, prosim, kolege. Gospod Fisas. Eh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospod minister je že zelo dobro odgovoril na vprašanje. Rad bi omenil samo dvoje. Prvič, Gre za mobilnost profesorjev znotraj bolonskega procesa. Program Erasmus je zelo dober za mlade, vendar pa je treba še veliko doseči pri mobilnosti profesorjev v Evropi. Ne vem, če je tukaj prišlo do velikega napredka. Omenili ste tudi probleme pri vseživljenjskem izobraževanju in Youth on the Move. Kar me še posebej skrbi v prihodnosti je to, da imamo veliko starejših v Evropi, ko gre za dostop do novih tehnologij. Imamo veliko vrzel, če to primerjamo z mladimi. Ne smemo izključiti starejših in upoštevati pomen tega programa tudi pri starejših. Hvala lepa. Gospa Kosta. Ministro, najlepša hvala gospodu ministru za to, kako se loteva te teme. Strateško je zelo pomembno, da se združita politika izobraževanja in politika mladih. Kajti oblikuje se nek nov profil tudi na tem področju, prav zahvaljujoč Lizbonske pogodbe. Ta tema je sedaj evropska tema. Mislim, da bi morali mlade bolj vključiti v politike, morali bi dobiti veliko večjo vlogo pri samem oblikovanju. Politika jim ne bi smela biti samo namenjena. Potem pa še poklicno izobraževanje. V členu 166 pogodbe piše, da morata svet in parlament sicer spoštovati načela subsidijarnosti, ki nam je vsem znano, najti instrumente in ukrepe, s pomočjo katerih bi lažje dosegali cilje. Če se navežem na to, kar so rekli že drugi kolegi, strategija 2020 bi tudi na tem področju morala bolje opredeliti stvari. Predvsem ustrezne preglede, instrumente za nadzor upravljanja. Opredeliti je treba zelo jasne cilje in mislim, da bi se morali vprašati tudi, zakaj določenih ciljev iz predhodnih strategij nismo dosegli. Potem pa še kopenhanski proces. Dobro bi bilo, če bi vaše pobude obravnavali z vidika ne samo tega, kje se nahajamo, ko gre za kvalifikacije, ko gre za kazalnike in tako naprej, temveč tudi glede tega, kaj lahko storimo pri strategiji 2020, kaj lahko spremenimo na podlagi preteklih izkušenj. Sicer bomo ostali samo pri številkah. Hvala. Hvala lepa, gospod Šake. Dank vel, forzitor, dank vel, minister. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister. Najlepša hvala za predstavitev vašega velikopoteznega programa. rada bi omenila predvsem mlade, našo prihodnost. To je povezano z digitalno agendo. Razvoj te tehnologije bo vplival na našo pravico, na naše soboščine. Zanima me, kakšni so vaši konkretni načrti za mlade glede komunikacijskih medijev kot način izobraževanja. Govorili ste o svetovnem spletu in o povezovanju med mladimi in vključevanje mladih priseljencev. Zanima me, kako ocenjujete programe, ki že obstajajo v Evropi povezane z izobraževanjem in s kulturo. Sama namreč pripravljam poročilo za jeseni in lahko bi to skupaj pregledala, če se seveda zanimate za to, skupaj z drugimi poslanci, ki deluje na tem področju in na področju novih komunikacijskih tehnologij. Še zadnje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod minister. Zelo zanimivo se mi zdi, da ste se imenovali kot minister za prihodnost in eh, tukaj bi rada nadaljevala. Treba je pogledati predvsem zgodne šolanje in izobraževanje. Veliko smo storili za poklicno izobraževanje odraslih, vendar pa, če želimo doseči tisto, kar smo si zadali, torej socialno vključeno, da bi preprečili izpad iz šolanja, moramo začeti že v zgodnjem otroštvu. To je treba pregledati v odboru in zanima me, če ima belgijsko predsedstvo kakšne načrte na tem področju. To je vse. Pet minut imate za odgovor. Ne gre za me, vaš kolega čaka na vas. Vendar pa je pristojen samo za šport. Šalim se, to mu bom povedala. You know, you Torej, eh, španskega porekla je zato izredno zadovoljen. Tudi sam sem zelo zadovoljen, navijal sem za Španijo. Belgium, huh? <laughs> Oh. ne želim, da ste za Belgijo. Torej, mobilnost profesorjev. Prav imate. Videli smo, kakšen je finančni prak za mobilnost med mladimi. Dogovorili smo se tudi z Evropsko investicijsko banko, s svetom, zato da bi poiskali nove načine financiranja, nove vrste financiranja, zato da bi naši mladi imeli več priložnosti za študiranje v tujini. Kajti največja ovira je ponavadi finančna ovira. Kar zadeva o udeležbi mladih. Popolnoma se strinjam z vami. Nadaljevali bomo s strukturiranim dialogom, ki ga je načelo špansko predsedovanje z mladimi preko forumov za mlade, mednarodnih komitejev in tako dalje. Naš namen je, da storimo še korak naprej in da med mačarskim predsesom ocenimo, kako je potekal ta strukturiran dialog in da na podlagi tega premislimo, kakšen bi bil pristop v prihodnosti. Zato se z vami popolnoma strinjam. Ocenjevanje in nadzor nad strategijo 2020, to je postalo jasno že v Madridu, da brez znanja ne bomo dosegli veliko. Digitalna agenda. Tukaj nimamo nobenega konkretnega načrta. To se bo verjetno pojavilo na srečanjih, vendar pa nimamo nobenih konkretnih načrtov glede tega. Vendar no, pa bomo to verjetno obravnavali na vseh srečanjih, ki jih načrtujemo. Septembra v Štokholmu, če se ne motim, je predvideno, da bomo organizirali seminar o. Um, mnenju mladih in otrok o državljanstvu in o demokratični udeležbi, kajti veliki, veliko držav članic izkušnje niso dobre. Zato bomo na tem seminarju obravnavali to temo, ki kar bo služilo za izmenjavo mnen. Zelo dobro, ne čudovito. Najlepša hvala, gospod minister. To je bilo zelo poželjajoče. Zelo sem zadovoljna, da je presica vložilo toliko energije v to področje, kajti to energijo potrebujemo, kajti na tem področju leži evropska duša. Če ne bomo vlagali v to področje, potem nam ne bo uspelo. Zato bi bila zelo zadovoljna, če bi belgijsko predsedstvo na srečanju ministrov za šolstvo doseglo več, da vprašamo ministre, kaj so dosegli, kaj so storili, če nekateri ministri predstavijo, kaj vse so storili, nek, nek drug pa ni storil ničesar, bo pa mogoče se drugič bolj potrudil, kajti to je v interesu naših otrok zelo dobro, da ste motivirani, zaupamo vam in upamo, da boste v naslednjih šestih mesecih lahko sprožili določena vprašanja, ki jih bomo potem obravnavali v času naslednjega predsedovanja. Vi ste samo del določene verige, vendar pa ste zelo učinkoviti. Najlepša hvala in veliko sreče. Thank you. Popolnoma sem pozabila na svetovno prvenstvo, nisem čestitala Špancem. Torej, čestitke. Tudi nizozemci so dobro igrali. Nemci so pristali na tretjem mestu, torej so v redu. What? <laughs> You disagree. You disagree. Se ne strinjate? Zakaj? Povejte zakaj. Ste mi namreč mnenja, da so nizozemci odigrali fair play, da so igrali džentlmensko. Nisem sodnica. Tega si ne želim. To bi bilo pretežko. Torej imamo ministra samo za šport. ne bom več nič rekla. Torej, zelo sem vesela, da imamo tukaj ministra za šport. Prvič imamo priložnost, pa potem, ko je Lizbonska pogodba stopila veljavo, načeli smo to že v času španskega predsedstva, torej, da bomo to sedaj sprožili v tek. Vi ste flamski minister in upamo, da boste. Okay prispevali k temu, da bomo lahko nadaljevali z našim delom v naslednjih letih. Komisija je napovedala, da bo novembra predstavila dvoletni program za šport. Zato računamo na vas, da bo vsebina dobra, torej prispevati lahko k temu, da bomo vključili določene ideje in da bomo dobili več sredstev. Zato ni pristojna komisija, računamo namreč na vašo podporo. In ne moremo torej imeti enako sredstev kot v tem dvoletnem programu, kar bi imeli za šport, ker sploh nismo bili pristojni za šport. Torej, to bi bilo resnično smešno. Izvolite, gospod minister, besede. Ja, Geachte leden van het parlement, uh, mevrouw de voorzitter, ik ben eigenlijk wel echt verheugd om uh, vandaag. Gospa predsednica, spoštovane članice in člani odborov, veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami. Z velikim veseljem vam tudi predstavil program belgijskega predsedstva za področje športa. Če imate kakšno vprašanje, pa bom na nje z veseljem odgovoril kasneje. Veliko dokumentov sem prebral, dokumentov, ki jih je pripravil Evropski parlament, zato vem, kako zelo pomemben je šport tudi za Evropski parlament. Sprejeli ste številne resolucije, organizirali ste srečanja na visoki ravni, druge vrste srečanj na katerih ste govorili o športu, tako da vem, da se zauzemate tudi za športna vprašanja. Evropski parlament je igral aktivno ulogo, če se spomnite poročila PAK iz leta 1997. Že takrat ste pokazali, da so zelo pomembne tudi politike športa. Vse skupaj pa je sedaj še bolj natančno opredelila Lizbonska pogodba, ki jasno določa, kakšen je vaš mandat na tem področju. Vsi zagotovo lahko pozdravimo ta nov napredek. Ta nova pravna podlaga je zelo pomembna za Evropsko unijo, kajti tudi belgijsko predsedstvo je zelo zadovoljno, da lahko sami vodimo stvari na začetku te nove ere za šport upam, da bomo tudi mi lahko prispevali k nadaljnemu razvoju politike športa. Kot veste, se pripravlja tudi sporočilo v zvezi s tem. Tudi mi bomo delali potem na podlagi tega sporočila. Več prednostnih nalog smo si opredelili na področju športa. Najprej okvir za evropske politike v prihodnosti potem je tu še uloga športa in družbe, vprašanje fair playa, to je vse zelo pomembno tudi za prihodnje oblikovanje politik športa v Evropski uniji. Veselimo se že tega sporočila in nadaljnih predlogov strani Evropske komisije glede tega programa. Poleg tega pa smo zelo zadovoljni zaradi tega, ker je Lizbonska pogodba vzbudila precej pričakovanje tudi na področju športa. Zato bi morali državam članicam poslati zelo jasno sporočilo v zvezi s tem, kako si predstavljamo razvoj športnega sektorja v prihodnosti, v kateri smeri bo šel. 10. maja smo na svetu razpravljali o vseh teh temah. Kot vidim, številni gojijo predvsej visoka pričakovanja, ko gre za področje športa. Predsednica je že prej omenila sporočilo, ki ga bomo objavili v zvezi s politikami športa. Zagotovo se bomo tudi mi v času predsedovanja utemeljili na tem sporočilu. Pomembno je tudi, da imamo vzpostavljen strukturiran dialog s športnim sektorjem. Enotni smo si tudi glede tega, kdo vse bo sodeloval pri tem. Moj predhodnik, španski predhodnik, je storil prvi korak, kajti dosežen je bil nek dogovor s športnim sektorjem, tudi glede tega, kdo lahko sodeluje v tem strukturiranem dialogu. Vseeno ostaja še nekaj odprtih praktičnih vprašanj, način delovanja, agenda, skratka praktično vprašanje, s katerimi se bo treba soočiti. Tudi sam se bom z njimi ukvarjal, namreč zdi se mi, da je strukturiran dialog zelo pomemben. Ne želim vnaprej prejudicirati razprav, vseeno pa se mi zdi, da bo belgijsko predsedstvo skušalo sprejeti neko formalno odločitev tudi v okviru skveta, morda v obliki resolucije. Želimo namreč vsa ta vprašanja, ki sem jih prej omenil, jasno opredeliti. Agenda, praktične težave, način delovanja. Druga tematika, ki je prav tako pomembna, pa je vloga športa v družbi vprašanje fair playa. Tu se pojavlja več pod vprašanj, naprimer socialna vključenost in šport, šport in usposabljanje. Kako lahko vsi ti elementi pomagajo v boju proti dopingu? Vemo tudi, da je prostovoljstvo na področju športa zelo pomembno. Trenutno se pogovarjamo tudi s prihodnim mađarskim predsedstvom v zvezi s tem, oziroma se tudi v čas polskega predsedovanja, namreč pri vseh teh stvarih želimo doseči napredek. To so torej te tri pomembne podteme. Leto 2010 je, kot vemo, leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Tako da bomo z vsemi prednostnimi nalogami z tega področja v času našega in mađarskega predsedovanja še nadaljevali. Omenili ste belo knjigo o športu. V tej beli knjigi se povdarja prav pozitivna vloga, ki jo šport lahko odigra. Omenjajo se tudi pripravljalni ukrepi, ki jih je komisija nakazala že v letu 2009 in tudi v letu 2010. S temi ukrepi bomo nadaljevali, še naprej se bomo osredotočali na šport kot na prednostno nalogo če si pogledate športni duh, kolegijalnost, fair play, predanost, sporočila in komuniciranje, vse to je zelo pomembno v športu. Kaj ti šport igra pomembno vlogo tudi v družbi. V preteklosti sem sam treniral skupino mladih nogometašev, tudi sam sem lastnoročno izkusil, kako lahko združiš zelo raznolike posameznike, tiste, ki so slabo sposobljeni, posameznike iz eh, drugačnega okolja, pripadnike manjšin. In videl sem, kako pozitivno lahko šport vpliva na družbo prav zaradi svoje združevalne funkcije. Seveda je pomembno tudi izobraževanje, temveč so pomembni tudi vidiki izven samega procesa izobraževanja, izven šol. Mladi se lahko učijo na različne načine in tudi šport jim lahko pri tem pomaga. Še en pomemben vidik je treba omeniti. Organizirali bomo namreč konferenco o socialni vključenosti. Želimo si zagotoviti izmenjavo mnen med strokovnjaki, zato da se izpostavijo najboljše prakse. Govorili bomo, kot rečeno, o vlogi športa v družbi. Ne bomo na novo izumljali kolesa ali odkrivali tople vode, želimo samo graditi na tistem, kar smo že dosegli, kar že obstaja. To so teme, na katere se bomo sredotočili v času belgijskega predsedovanja. Še nekaj je zelo pomembno. Namreč želimo si, da bi svet sprejel tudi sklepe v zvezi z vključenostjo in športom. Druga pomembna tema je tudi šport in šport usposabljanje, kako lahko na evropski ravni zagotovimo ustrezno usposabljanje, ko gre za šport. Pa ne samo za športnike, temveč tudi za tiste, ki delujejo na področju športa. Potem je tu še vprašanje dvojnih karier. Mislim, da bi tudi za to področje potrebovali nek ustrezen okvir. Pomembno je, da imajo ljudje možnost ukvarjati se s športom in istočasno biti vključeni tudi v proces izobraževanja in usposabljanja. Nekateri športniki res zaslužijo ogromno, vendar kaj se zgodi, ko se njihova športna karijera prekine, kaj se zgodi športniki potem? To imam v mislih, ko omenjam dvojno kariero. Potem je tu še vprašanje plačevanja mladih v času treninga in usposabljanja. Mislim, da je tudi to zelo pomembno in o tej temi se bomo zagotovo še pogovarjali, tudi v času belgijskega predsedovanja. Vedno znova se pojavlja tudi vprašanje boja proti dopingu. Na voljo imamo novo pravno podlago, ki se osredotoča na fizično in moralno integriteto vseh tistih, ki sodelujejo v športu mislim, da bomo s tem dali nov zagon. In Evropska unija bo lahko odigrala pomembno vlogo. Ja, nekaj interferenc zaradi mobilnih telefonov, se upravičujem. Če se vrnem nazaj k dopingu, zelo na kratko. Številne države in regije v Evropi so dosegle precejšen napredek pri izvajanju kodeksa vade. Naročili smo tudi študijo pri inštitutu ASA, kajti zanima nas, katere države in na kakšen način najbolje izvajajo kodeks Svetovne agencije za boj proti dopingu. Zanima nas, kako so vse to prenesli v zakonodajo mislim, da bi bilo to zelo koristno za vse nas, da ugotovimo, kakšne razlike obstajajo pri izvajanju kodeksa vade. O vseh teh temah se bomo torej pogovarjali v času belgijskega predsedovanja. Mislim, da bo to tudi dobra podlaga za nadaljne razprave v zvezi z vado. Pogovarjal sem se s številnimi, ki sodelujejo tudi v odboru vade. Evropa je, kot veste, samo majhen del te svetovne agencije. Igramo majhno vlogo in pogosto se zgodi, da težko veljavimo svoj glas. Namreč, ko gre za varstvo podatkov, mi drugače gledamo na to vprašanje kot drugi člani odbora fundacije. Vprašanje zasebnosti, varovanje zasebnosti v Evropi je zelo pomembno. Včasih so pravila glede tega zapisana celo v sami ustavi. Maja sem obiskal vado in podal tudi nekaj pripomp na to temo, vendar se mi zdi, da so bili odzivi, ki smo jih prejeli, precej nenavadni. E, rekel sem, da določene stvari pač niso v skladu z našo ustavo in dobijo odgovor, ja, pa spremenite ustavo. Ne vem, kakšen odgovor naj bi to bil, vendar se mi zdi, da bi morali biti veliko bolj glasni in odločni tudi v okviru te organizacije. Mi uveljavljamo drugačno filozofijo, se za njo zauzemamo, zato bi morali poskrbeti za to, da se to naše stališče bolj uveljavi. Tudi UNESCO in druge je treba vključiti v naše delo, se z njimi pogovoriti o tem, kako doseči napredek pri zagotavljanju zasebnosti. Na koncu bi rad omenil še nekaj dogodkov, ki jih bomo organizirali na področju športa. 18. in 19. november, takrat poteka svet za izobraževanje in mladino. 18. novembra popovdne bo na agendi šport. Potem bo tu še neformalno srečanje z ministri za šport v Antwerpnu in sicer 21. in 22. oktobra. Športni direktori bodo zasedali 16. in 17. septembra, potem pa še dve strokovni konferenci, ki jih bomo organizirali. Tudi vas vabim kot odbor na ti dve konferenci. Prva se bo ukvarjala s socialno vključenostjo. Govorili bomo tudi s predstavniki lokalnih oblasti, pogovarjali se bomo o dobrih praksah, o dobrih politikah. Potem je pa tu še Evropski dan trenerjev. V Flandriji vsake dve leti organiziramo tak dan. Gre za dogodek, na katerem si trenerji izmenjajo svoja mnenja. Želimo si, da bi ta dogodek postal evropski, zato ker bi bilo dobro izmenjati mnenja na evropski ravni, tudi med trenerji na najvišjih ravneh. Toliko torej za uvod. Hvala. Jetzt habe ich drei, sechs, acht Intervene. Sieben. Torej, sedem prošen za besedo? Imamo? Aha, devet. Vsak ima eno minuto. Prosim, bodite kratki in jedrnati. Gospa Boskort. Dankuvel, voorzitter. Dankuvel, minister, voor u. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi ministru za ta uvodni nagovor. Najprej moram reči, da spoštujem belgijsko predsedstvo. Ogromno dela imate. Rekli ste, da se želite odločno boriti proti dopingu, pri tem sodelovati tudi z vado, se pogovoriti, kako se ta organizacija loteva te teme. Rekli ste tudi, da bi Evropska unija morala biti bolje zastopana v vadi. To je po mojem nekaj, kar bi res morali doseči. Potem pa še študija inštituta ASA. Govorili ste o izvajanju kodeksov in ukrepov. Potem je tu člen 29. Zanima me, ali bi lahko kaj več povedali v zvezi s tem. Omenili ste tudi socialno vključenost. Številni športni klubi in tudi nogometni klubi so storili precejšen napredek, ko gre za socialno vključenost. In kolikor vem, lahko zaprosijo tudi za sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Vendar tisti, ki upravljajo s tem skladom, ne vedo, da je smiselno vlagati v športne klube. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje. Um, Hvala, gospod Lekegard. Uh. Eh. Hvala lepa. Belgijsko predsedstvo ima res zelo ambiciozen program, tako da čestitke in veliko sreče. Vendar se zavedate, da brez denarja stvari ne bodo delovale. In tu se pravzaprav skriva tudi problem. Sam sem poročevalec za proračun za prihodnje leto in ugotavljam, da je za vse te nove pobude namenjeno predvsej malo denarja. Zato me zanima, Ali boste zagotovili več proračunskih sredstev, s katerimi bi spodbudili vse te pobude? Mislim, da govorim v imenu vseh, ko pravim, da se vsi odločno zauzemamo za vse pobude. Ali ste se pogovarjali tudi s pristojnim komisarjem? Se vam ne zdi, da bi bilo morda smiselno sprejeti kakšno dodatno pobudo, glede na to, da govorite tudi o socialnem vidiku Morda bi lahko organizirali tudi naprimer nogometni turnir za evropske šole, za šole na evropski ravni. Ali bi vi podprli morda tako pobudo? Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej hvala za čestitke. Skupaj sva si ogledala tekmo Španija-Nemčija in predsednica je bila prva, ki mi je čestitala za zmago. Najlepša hvala, gospod minister. Zelo dobro ste pa vzeli različne vprašanja in ker moram biti kratek, ne moram povedati veliko, vendar pa bi rad omenil nekaj konkretnih vprašanj. Ko govorimo o izobraževanju in šolanju in o športnih izkazih, bi lahko dosegli možnost, da bi ta veljala v vseh državah članicah. Veliko športnikov, ko konča svojo športno kariero, ostane brez dela. Zelo me zanima um, to področje in šolanje izobraževanje športnikov je izredno pomembno. In pa doping veliko govorimo o dopingu med športniki na visoki ravni, med vrhunskimi športniki, vendar pa obstaja veliko dopinga med mladimi v fitness studijih in pa dvojna zakonodaja, ki obstaja. Sankcijami, ko športnik, za športnika se izkaže, da je jemane dovoljena sredstva, se ga podvrže sankcijam in uh, potem se pritoži na sodišču in včasih pride do težav na tem področju. Najlepša hvala. Zanima me, ali boste namenili dovolj finančnih sredstev za doseganje vseh teh ciljev. Vi v Belgiji upravljate dve funkciji pravzaprav, kar je dobro. Ukvarjate se z eh, financami, proračunom in s športom. Zato me zanima, ali bi nam morda lahko povedali kaj več v zvezi s tem, kaj se bo zgodilo z rezultati vseh razprav in konferenc ki jih boste organizirali. Zelo vesel sem tudi, da ste omenili te dvojne karijere in sam koncept dvojnih karijer. Res je treba vlagati v tiste športnike, ki lahko kasneje postanejo trenerji. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o programu komisije, 3 milijone evrov naj bi namenili za izmenjavo najboljših praks. Upam, da boste podprli ta program. Hvala. Kolega Cvev. Kolega Zver. Hvala za besedo. Eh, čisto na kratko, eh, eno vprašanje in dve pobudi. Eh, vesel sem, dober program, vidi se, da imate radi šport in da ste športnik, tudi po srcu. Kar se tiče vade, prva pripomba, vada poskušajte v svojem mandatu uveljaviti eh, še kakšnega dodatnega člana iz Evropske unije. Zakaj ne bi bil v vadi tudi član Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sveta pa ste že? Eh, morda bi se v tem primeru vpliv Evrope malo bolj povečal, glede na to, da kar 50 finančnih sredstev za delovanje vade gre iz Evropske unije. Eh, druga pobuda če boste v jesen sklicali eh, ministrsko konferenco ministrov za šport povabite še na njo eh, predsednike nacionalnih olimpijskih komitejev to je najboljše sožitje državne športne politike in pa športne civilne sfere in pa še, še vprašanje glede na to da ste tudi financer me zanima športne stave potekajo na globalni ravni v vseh državah so globalni fenomen ne poznajo meja vendar se pojavljajo negativni pojavi igre na črno eh, eh, saj veste rezultati se postavljajo eh, pojavlja se kriminal monopoli znotraj nacionalnih držav in podobno. ali menite da je mogoče uvesti evropsko regulacijo nadnacionalno regulacijo tega vprašanja torej iger na srečo? jaz sem recimo za kakšno je vaše stališče samo hvala ja. Najlepša hvala, kolega Skarija. Hm, hvala lepa. Gospod minister, moram reči, da sem bil na začetku nekoliko zaskrbljen, kaj ti predstavili ste ogromno zamisli, zadolženi ste za ogromno stvari, za finance, proračun, delo, načrtovanje mest, podeželje in šport. Šport je naveden nekje na koncu vaših pristojnosti, ampak na podlagi vašega vodnega govora vidim, da ste šport postavili med prednostne naloge. Ne bom se ponavljal, ne bom ponavljal tistega, kar so rekli že ostali kolegi. Milijon evrov je trenutno namenjen za šport. Ne vem, kako boste s tem denarjem opravili vse tisto, kar ste si zastavili. Mislim, da bi morali tu storiti veliko več. Zelo kratko vprašanje imam. Omenili ste tudi prostovoljce v športu. Leto 2011 bo Evropsko leto prostovoljstva. Trenutno se oblikujejo pripravljalni ukrepi za to leto, zato me zanima, ali ste že imeli v mislih kakšen bolj konkreten projekt ali predlog v zvezi s tem. Dank. Hm. Ah,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 najprej ste omenili neformalno srečanje ministrov za šport. Omenili ste tudi to, katere teme naj bi obravnavali, naprimer fair play v športu, boj proti dopingu. Zanimajo pa me konkretni ukrepi, ki jih namerava belgijsko predsedstvo sprejeti zato, da bi izpolnilo zastavljene cilje. Omenili ste tudi prostovoljstvo na področju športa. Ste imeli morda v mislih kakšen bolj konkreten predlog? Rekli ste tudi, da bodo naslednja predsedstva nadaljevala z izvajanjem teh ukrepov, zato vas to sprašujem. Potem pa še nekaj. Med prednostnimi nalogami bi morda lahko omenili tudi šport invalidnih oseb. Kolegi Nevedelova. No, to bo zdaj bolj enostavno, kolegica Nevedelova. Pa, minister, sem veoma rada že. Najlepša hvala. Gospod minister, vesela sem bila vaše izjave, da šport. pomaga pri vzpostavljanju tesnejših stikov med posameznimi sloji družbe. Sama sem se srečala številnimi učenci, dijaki in študenti. Rekla sem, da se bo Evropska unija bolj ukvarjala s športom, da ima tudi določeno odgovornost na tem področju. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o gradnji novih športnih centrov. Zato zagotovo potrebujemo predvsej denarja, vendar je res, da s pomočjo takšnih centrov lahko ukrepimo šport kot tak. Potrebujemo pa tudi ustrezna igrišča za otroke. Zato me zanima, kaj je možno doseči na tem področju. Še eno pripombo sem imela, vendar sem pozabila, kaj sem želela povedati in se opravičujem za to. No, pa se še niste tako stari kot jaz. Dobro. Najlepša hvala. Danes se še nisem oglasil, ampak sem skrbno prisluhnil samo. Nekoliko sem bil zaskrbljen, pa ne samo zaradi belgijskega predsedstva, temveč zaradi tega, kako bi lahko Lizbonska pogodba vplivala na ta šestmesečna predsedovanja. Nekoliko me je skrbela tudi strategija 2020, vendar moram reči, da ste me kar spodbudili zaradi svojim govorom. Uh, Omenili ste, kaj vse naj bi vključili še v strategijo 2020, da je treba zapolniti vrzeli, ki še obstajajo, Youth on the Move, bolonski proces. Vse to je treba vključiti. Šport pa je neko novo področje, na katerem ste tudi sami omenili tista, tiste točke, kjer bi lahko mi storili več. Veliko bi morali storiti bojo, na področju boja proti dopingu. Mislim, da tam lahko tudi največ prispevamo. Kaj ti govorimo o majhni količini ljudi, ki uporablja doping. Zato se mi zdi, da bi morali prav toliko pozornosti, če ne več, nameniti vsem ostalim, ki ne uporabljajo dopinga. Osredotočiti se treba na ženske v športu, na športu šport za vse življenje, na šport za vse, na socialno vključenost, na izmenjavo najboljših praks, na prostovoljstvo. In če se navežem na to, kar sta povedala kolega Lokartinskorija, zauzemati se je treba za več proračunskih sredstev. Če ne bomo imeli dovolj denarja na voljo za doseganje vseh teh ciljev, bomo govorili samo po božjih željah. Toliko za enkrat. Äh, Najlepša hvala, gospa Galpes.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 tako kot to velja za kulturo, to velja tudi za šport. Namreč šport je lahko sredstvo za boj proti socialni izključenosti. Mislim, da je treba vključiti vse tiste prebivalce, ki so se znašli ob robu družbe. Šport je lahko izvrstna priložnost tudi za mlade in za otroke, ki se lahko preko športa bolje vključijo v družbo. Zato se mi zdi, da je šport zelo pomemben. Vesela sem, da je trio vključil v to temo. Namreč Mačarska je država, ki bo predsedovala za vami. Potem je pa tu še vprašanje sponzorstva, financiranja športa. Pomembno je, da vzpostavimo ustrezen nadzor nad financiranjem, kajti financiranje športa mora biti pregledno. Hvala. Last but not least, Ivo. In za konec še Ivo. Uh, eh, uh, eh, thank you, Doris. Uh, Hvala lepa, Doris. Zelo kratek bom, kajti najbolj pomembne stvari so že bile izpostavljene. Najprej želimo veliko uspeha. Omenili ste Lizbonsko pogodbo, nov program komisije. Ogromno priložnosti imate in postanete lahko del nečesa pomembnega. Govorili ste tudi o vlogi športa v družbi. Sam ste športnik, tako da ste verjetno res najbolj primerna oseba ki bo lahko dosegla uspeh na tem področju. Tudi mačarsko predsedstvo bo nadaljevalo z vašim delom. Omenjali ste ranljive osebe, nudenje pomoči tem osebam tudi v športnih klubih. Mislim, da je to hvale vredno. Omenili ste, kot rečeno, vlogo športa v družbi. Govorili ste tudi o boju proti dopingu. Ne strinjam se z gospodom Keljem, ki pravi, da to vprašanje ni tako zelo pomembno, zato ker zadeva samo majhen delež prebivalstva. Mislim, da je res pomembno boriti se proti dopingu, kaj ti škoduje ugledu športa. Strinjam se s tem, da bi morali v vadi imeti enoten evropski glas, da ga je treba še okrepiti, vendar moramo tudi mi opraviti svojo domačo nalogo. Vada, dobro, izboljšati prepoznavnost Evrope, tudi dobro, vendar bi morali pregledati tudi obstoječo zakonodajo v 27 državah. Opraviti je treba našo nalogo, stvari ustrezno usmeriti, združiti zakonodajo. Pomembno je tudi vprašanje športnega izgorevanja. Še proračun, gospa Pak, rekli ste, da ni normalno, da se zmanjšajo proračunska sredstva. Sedaj imamo več pristojnosti, zahvaljujoč Lizbonski pogodbi, Tako da je popolnoma nelogično, da so zmanjšali proračun in popolnoma prav imate. Ja. Minister, Gospod minister, izvolite. Um, ehm, ka, eh, ka, probiram soveel mogoče na vprašanje, ki je probiral mogoče. Najlepša hvala. Poskušal bom odgovoriti na kar največ vprašanj. Poskušal sem si vse zabeležiti. Najprej najlepša hvala za vaše komentarje. Eh, iz tega, kar ste povedali, sem razbral, da podpirate naš program in zato naj se najprej lotimo vprašanja proračuna. To je seveda zelo zahtevno vprašanje. Vedno je zelo težko govoriti o proračunskih zadevah, še posebej zdaj, ko so stvari na tem področju tako občutljive. Razumem vaše pomisleke in vaše skrbi in poskušal bom to v največji meri upoštevati, ko bom govoril s kolegi. Sveda je to vedno težko, kajti konec koncev sem med drugim tudi flamski minister za finance in proračun, vendar pa se vsekakor zavedam tega, kako pomemben je proračun pri vseh naših ambicioznih načrtih. Gospa Boskurt je govorila o dopingu, o vadi. Obstajajo različni elementi dopinga in razumem, kaj pravi gospod Kelly, ko pravi, da se ne bi smeli preveč osredotočati na to področje. Ne pravim, da bi morali imeti ločen sporazum. Ne, to je. Eh, sporazum z vado in eh, ne potrebujemo nekakšne usporednice, kajti ta sporazum že imamo. Ampak študija, ki smo jo naročili, bo preučila razlike med 27 članicami, kar zadeva izvajanje sporazuma. In eh, to je zelo pomembno preučiti, zato da bi ugotovili, kako lahko dosežemo večjo enotnost. Pripričan sem, da to, Eh, dobro deluje, k temu je prispevalo tudi špansko predsedstvo in eh, prepričan sem, da moramo delovati skupaj, enotno in predstaviti skupno stališče. To je tisto, kar sem želel izpostaviti. Ne nameravam pripravljati nove zakonodaje, novih ureditev, eh, poskušam zgolj izboljšati to, kar že imamo in to v posvetovanju s kolegi kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi s konkretnimi ukrepi. Nekdo je govoril o skupnem nogometnem prvenstvu šol, to bi, bilo, eh, to bi bila odlična zamisel. Eh, preveriti pa moramo, kaj je dejansko izvedljivo. Eh, poskrbeti moramo za to, da se eden od drugega kaj naučimo, to je ključno. Mrsikaj se dogaja, mrsičesa se lotevamo v zvezi z akcijskimi načrti, tudi mađarsko predsedstvo se bo lotevalo socialne vključenosti, vendar pa učenje eden od drugega ne stane veliko denarja. E, učenje eden od drugega ob uporabi en, vzorov, ki jih predstavljajo drugi. E, to je zelo enostavno in zelo učinkovito in glede tega e, se bom prihodnje pogovarjati tudi z mađarskimi kolegi. Kar zadeva specifične ukrepe, Eh, tukaj vam v tem trenutku ne moram podati konkretnega odgovora. Eh, leta 2012 oziroma 2013 pričakujemo nov program za šport, eh, kjer bo govora tudi o čezmejnih ukrepih na področju športa. Tam bo zapisanih veliko Eh, ciljev in to je prvo, česar se bomo lotili, torej obravnavali bomo ta program. Potem, kar zadeva diplome, gospod Fisas je zastavil vprašanje v zvezi s tem. Podpiram to, kar ste povedali. Mislim, da bi bila to zelo dobra zamisel. Diplome, ki bi se jih priznavalo eh, Eh, tudi izven meja. Na to se moramo osredotočiti. Predvideno oziroma načrtovano je tudi določeno označevanje za obdobje po letu 2013 eh, in eh, vsekakor moramo poskrbeti, da bodo za ljudi, ki imajo to vrstne diplome, meje odprte, da bodo lahko delovali v drugih državah. Kar zadeva doping, doping med mladimi, šport na visoki ravni, eh, Eh, tukaj moramo poskrbeti za čim boljši vzor. Če mladi vidijo, kaj se dogaja v tekmovalnem športu in če lahko tekmovalci postavijo dobre vzore, mislim, da bo eh, se to prenašalo tudi na niže ravni, na mlade v športu. Tukaj gre pravzaprav bolj za prakso, eh, tudi za prakso tega, kako se uresničuje sporozum z vado. Vem, da obstajajo razlike pri izvajanju protidopinških sporazumov. Vem, da se to dogaja, da obstajajo razlike med državami članicami in uh, upamo, da bomo na tem področju dosegli več harmonizacije. še nekdo je spraševal o športu in financah, ali mi kaj koristi, da eh, imam ti dve funkciji. No, včasih je lahko koristno, kaj ti delo in šport. Eh, To je zelo pomembna kombinacija, tudi pri ljudeh, ki imajo dvojne karijere, lahko pa je to tudi eh, Eh, slabost, če naprimer moraš vrčevati kot minister za proračun, istočasno pa poskušaš nameniti več denarja športu. Takrat je to zelo težko. Torej, vsaka stvar ima svoje pozitivne in negativne plati, ampak eh, kadar eh, imaš več funkcij istočasno, to lahko prinaša določene koristi. Potem pa kar zadeva naše zastopstvo pri vadi, trenutno smo uh, odgovorni za 25 odstotkov financiranja. O tem moramo govoriti s kolegi, saj nameravamo novembra oblikovati eh, čim jasnejšo izjavo, čim jasnejšo skupno vizijo. Špansko predsedstvo je zelo dobro začelo na tem področju in upam, da bomo v prihodnje lahko še bolj jasni. Če je na nekem eh, zasedanju pet ljudi, to smo videli maja na zadnjem zasedanju, lahko dosežemo več, kot pa če pripeljemo veliko več ljudi, ki vsi poskušajo poskrbeti, da jih bodo drugi slišali. Morda je bolje, če nas je številčno manj, ampak imamo bolj jasno sporočilo. V Belgiji, na primer, so za določene stvari eh, pristojni zvezdni organi, šport pa je bolj regionalna eh, pristojnost. In tukaj poskušamo oblikovati neko skupno vizijo, neko vizijo skupnosti. Eh, Um, številni ste omenili, da je naš program zelo ambiciozen in res iskreno upam, da nam bo uspelo vse načrte uresničiti. Vendar mislim, da si je potrebno na začetku postaviti letvico čim više in zato smo se stvari tudi lotili na tak način. In vsekakor upam, da bomo večino stvari, ki smo si jih zastavili, tudi uresničili. Kar zadeva prostovoljstvo. Pa eh, vam danes ne morem podati konkretnega predloga, eh, Eh, vendar pa je to eh, logično, kajti leto 2011 je leto prostovoljstva. Eh, to smo torej pustili ob strani za kasnejši čas, glede tega se bomo posvetovali z Mačari, ki bodo predsedovali v tem času, tako da morda ne bomo mi tisti, ki bomo prevzeli pobudo na tem področju. Morda bomo podali kakšen nasvet ali dva, ampak vsekakor se bomo glede tega posvetovali z mačarskim predsedstvom. In pa eh, za zaključek še šport v vsakodnevnem življenju. Glede tega vas podpiram. Šport za vse je izredno pomemben. Eh, tu je tesno povezano s socialno vključenost in gre za ključen element, eh, ki ima zelo pomembno vlogo. Nekakor ne želim, da bi govorili samo o vrhunskih športnikih, Eh, govoriti je potrebno o amaterskem športu in tudi ta šport bo igral zelo pomembno vlogo v našem predsedstvu in upam, da sem to jasno posredoval tudi v svoji predstavitvi. Najlepša hvala. Najlepša hvala. V nasprotju z nekaterimi, ki so Eh, dvomili o tem. Mislim, da je to, da imamo v eni osebni ministra za finance in za šport zelo dobro, kajti potem lahko vsaj preprist prepriča ministra eh, za finance, da je šport pomemben in da potrebuje denar. Torej, najlepša hvala, želim vam čim več uspeha pri vseh vaših načrtih, vsekakor smo na vaši strani. Eh, Eh, in kar zadeva socialno vključenost in šport, mislim, da smo uh, videli, kaj to pomeni v Južni Afriki. Uh, tam so otroci preko nogometa se naučili, kako se angažirati tudi na drugih področjih in mislim, da je s tega vidika šport zelo pomemben in sploh otroci iz priseljenskih družin eh, lahko preko športa najdejo pot, kako se vključiti v družbo. Najlepša hvala in nedvomno se bomo v naslednjih šestih mesecih še videvali, vsakakor pa tudi na koncu, ko upamo, da vam, vam bomo lahko čestitali za vse doseženo. Hvala, zdaj pa zaključujemo to zasedanje. Koordinatorje prosim, da ostanejo, vsi ostali pa se zopet vidimo jutri ob devetih